Good afternoon, ladies and gentlemen. May I ask you to take- Pozdravljeni, gospe in gospodje, prosim, če zasedete svoja mesta. Bomo začeli eh, z drugim delom našega današnjega sestanka. Thank you. Hvala. Začenjamo z drugim delom zasedanja našega odbora regij 24. januarja. In uh, naša glavna točka na današnjem dnevnem redu je izmenjava mnen z gospodom Tomislavom Dončevem, ki je namestnik ministra za evropske sklade in gospodarske politike. Uh, Mm, gospod minister je trenutno predsedujoči v svetu v imenu bolgarskega predsedstva in meni kot bolgarki je v veliko veselje in čast, da tukaj eh, pozdravim namestnika ministra, da nam bo predstavil prednostne naloge bolgarskega predsedovanja na področju kohezijske politike in gospodarskega razvoja. Dobrodošli, gospod Dončev. Res mi je v veselje, da ste prišli. Postopek bo tak, kot običajno. Gospod Dončev bo najprej dobil besedo, da predstavi prednostne naloge bolgarskega predsedstva. Zatem bomo imeli izmenjavo mnen. Najprej bodo vprašanja postavili koordinatori političnih skupin, potem pa še vsi drugi. Zdaj pa ne izgubljamo več časa. Gospod Dončev, izvolite besedo. Gospa predsednica, dragi člani članice Evropskega parlamenta, danes bom govoril v bolgarščini. E, ne samo zato, ker je moja bolgarščina boljša od angliščine, ampak tudi zato, da boste slišali lepo melodijo bolgarskega jezika. Poleg tega moramo pokazati tudi to, da lahko regionalno in kohezijsko politiko prevedemo vse jezike. Prosim, če si nataknete slušalke. Spoštovani člani in članice Evropskega parlamenta. Namen današnjega srečanja je, da se predstavijo prednostne naloge bolgarskega predsedovanja, še posebej tiste, ki so povezane s prihodnostjo kohezijske politike. Rad pa bi malo presegal sam protokol in uh, bi poleg te kratke predstavitve, ki jo bom zdaj imel, z vami vodil tudi odkrito razpravo ne samo o naših e, prioritetah, prioritetah našega predsedstva, še posebej tistih na področju kohezijske politike, ampak tudi o prihodnosti skupnega evropskega projekta. Menim namreč, da samo tisti, ki vedo, kam grejo, imajo prihodnost. No, kot sem obljubil, bom najprej predstavil prednostne naloge bolgarskega predsedstva. To so prihodnost Evrope in mladih ljudi, torej gospodarska rast in socialna kohezija. Potem druga prioriteta je evropska perspektiva in povezanost z Zahodnim Balkanom. Potem tretjič, varnost in stabilnost v močni in enotni Evropi ter digitalna ekonomija. E, te prednose naloge odražajo izzive, s katerimi se soočamo. Ne želim podcenjevati vseh ostalih prednostnih nalog, naprimer tistih povezanih z digitalnim gospodarstvom ali prihodnostjo mladih. Bi pa rad predvsem poudaril, eno specifično prioriteto, ki je povezana uh, s perspektivo Zahodnega Balkana. Pred 20 leti je potekala vojna na Zahodnem Balkanu in rane se še vedno niso pozdravile. Uh, V tistem času smo mi vsi, tako Bolgarija kot Evropska unija, samo opazovali, stali smo brez moči in gledali, kaj se dogaja. In takemu scenariju se v prihodnje lahko izognemo samo, če bomo dali jasno politično perspektivo za naše sosede na Zahodnem Balkanu. Tam, kjer vlada blaginja in kjer vladajo eh, skupne vrednote, Samo tam, kot so pokazale naše zgodovinske izkušnje, ni vojn. Glede na eh, posebno občutljivost tega ozemlja, eh, je Bolgarija zelo primerna za to, da se ukvarja s tem vprašanjem. No, zdaj pa naj začnem še s predstavitvijo kohezijske politike. Rad bi eh, povedal, da nas čaka zanimiva razprava. Vem, da je to mogoče kliše, ampak zelo dobro eh, se opisuje eh, duh tega časa s eh, starim kitajskim pregovorom oziroma prekletstvom. Želim ti, da bi živel v zanimivih časih. Pred nami so številni izzivi, ki jih vsi poznamo. Ti so povezani s tem, da je države treba povezati, jih približati, soočamo se tudi z relativno novimi prednostnimi nalogami, ki so povezane z varnostjo in migracijami. Po drugi strani pa imamo tudi Brexit in to bo tudi eh, predstavljalo nove finančne in politične izzive prihodnega časa. Zato je treba poudariti veliko tveganje ki ga vidim in sicer, da se izpred oči izgubi naš skupni cilj. Naj vas spomnim, pred desetimi leti so bili naši eh, cilji v tem, da prehitimo naše globalne konkurente in da smo boljši v inovacijah, v raziskavah. Imeli smo samozavest in smo konkurirali drugim državam. Zdaj pa moramo priznati, eh, zelo ponižno priznati, da eh, smo postali neke vrste krizni center in da se eh, soočamo vedno znova z novimi krizami in problemi. Ne želim, da bi Evropska unija bila center za krizno upravljanje. Evropska unija se je izkazala, tega je sposobna. Ampak poleg kriz si moramo zastaviti tudi cilje. In če si pogledamo kohezijsko politiko, mislim, da ne bi smeli pozabiti tega, kar pravijo strokovnjaki, da je kohezijska politika najbolj uspešna, tudi največkrat reformirana evropska politika, eh, najbolj kontrolirana evropska politika. Po drugi strani pa državljani nimajo enotnega mnenja o tem, Vsi ti parametri bodo vnaprej eh, določili, eh, kako bo potekala razprava o prihodnem večletnem finančnem okviru in kohezijski politiki. Eh, za kohezijsko politiko se nameni približno tretjina evropskega proračuna. In tukaj moramo upoštevati vse izzive, ki so pred Evropsko unijo, tako izzive varnostne narave, migracije, konvergenco med evropskimi regijami in tako naprej. Evropska unija bo močna samo, če bodo vsi državljani od eh, Helsinkov do Aten in od Lizbone do Varne imeli iste življenjske standarde. Eh, to je še daleč v prihodnosti, kaj ti revni eh, v Evropi oziroma najrevnejši so še vedno desetkrat revnejši od eh, najbogatejših. Po enih izračunih je temu tako, po drugih pa je vrzel lahko še večja in sicer, eh, da so revni kar 20 krat revnejši od bogatih. Veliko je tudi nedoslednosti na skupnem trgu, ampak eh, poleg konvergence lahko tudi kohezijska politika naredi Eh, Evropo enotnejšo in bogatejšo za vse. Eh, mislim, da manjka neke skupne razprave o naši skupni prihodni politiki in skupni prihodnosti. Uh, Ne moramo začeti eh, razprave o večletnem finančnem okviru brez razprave o Evropi po letu 2030. Potrebujemo torej tudi dolgoročnejše cilje, kako doseči stabilno konvergenco, kako bo Evropska unija postala globalni akter. In če se želimo spustiti na bolj tehnično raven, se moramo vprašati tudi, kakšni bodo tematski cilji in načela tematske koncentracije v prihodnih uredbah in v prihodni zakonodaji, ki bo upravljala strukturne in investicijske sklade. Mi smo lahko uspešni samo, če vemo, kam gremo, če poznamo svojo smer. In po mojih izkušnjah ni dobra eh, praksa, da govorimo samo o proračunu in porazdelitvi sredstev, če nimamo jasno pred očmi vseh prioritet, ciljev in politik. In dragi člani in članice Evropskega parlamenta tukaj vas pozivam. Razpravljati moramo o učinkovitosti evropskega proračuna, orodi in mehanizmov. Govoriti pa moramo tudi o ciljih in prioritetah. Bodimo marljivi, moramo pa biti tudi vizionarski. In še ena stvar, ki me skrbi. Iz mnogih razlogov, predvsem pa zaradi brexita, bomo morali se naučiti, kako z manj doseči več. Ne moremo rešiti problema s tem, da. Zamahnemo s čarobno palčko, nimamo tega, nismo alkimisti, mi moramo eh, ta izrek doseči eh, več z manj prevesti v. Eh, neke mehanizme in instrumente. In tukaj lahko povdarim kar nekaj točk. Vlagati moramo samo v sektorje, ki imajo visoko dodano vrednost. O tem uh, sploh ne smemo dvomiti. Naše izhodišče pa mora biti skupno razumevanje tega, kaj sploh je visoka dodana vrednost. Uh, Potem druga točka, ki je pomembna, pa je, da poleg tega, da, vladamo, da vlagamo v sektorje z visoko dodano vrednostjo, da vlagamo tudi v reformirane eh, sektorje in dosežemo večjo učinkovitost. Kohezijska politika mora postati spodbuda za to. Mm, postati mora gonilo reform. Seveda, če želimo doseči več z manj sredstvi, bo treba optimizirati eh, tok naložb in zato bo treba tudi radikalno poenostaviti pravila. Ob koncu lanskega leta smo na nacionalni ravni analizirali izvajanje nadzora strani upravnih organov in rezultati so bili kar zaskrbljujoči. 70 nadzorov je bilo izvedenih in eh, uporabniki so morali eh, zagotoviti po 46 dokumentov za en sam nadzor. To je splošna slika tega, kaj se dogaja. Kljub našim sistematičnim prizadevanjem, da bi stvari poenostavili, prihaja do uh, takšnih eh, zadev. Eh, pa ne gre za eh, pomankljivo usposobljenost tistih, ki izvajajo ta nadzor. Ni problem v tem. Potem se zahtevajo tudi finančne korekcije. In če je izpuščen kakšen dokument, če eh, ni predstavljeno vse tako, kot mora biti, se moramo vprašati, kdo je odgovoren. Kdo je odgovoren. Eh, Mislim, da bi morali stvari olajšati tako na ravni uradov kot uporabnikov in uh, na tem področju potrebujemo revolucijo. Prihajam iz vzhodne Evrope, kjer smo zelo previdni glede tega. Revolucija je tukaj potrebna zato, da stvari poenostavimo in poenotimo pravila. To pa bomo dosegli samo, če bomo dovolj pogumni in če bomo spremenili pristop. Ne, da se preveč osredotočamo samo na dokumente, ampak moramo biti bolj osredotočeni na rezultate in na doseganje ciljev. Zato bo treba razviti nov nabor orodij. S tem bomo potem preverjali eh, dokumente. Seveda, nihče ne postavlja pod vprašaj dobrega nadzora in močnega nadzora. To je potrebno. Včasih je celo zelo odločen, močan nadzor nujno potreben, ampak mora pa biti ta nadzor predvsem pameten. E, lahko e, to geslo doseči več z manj sredstvi, postane nek katalizator. Eh, naše predsedovanje se ujema tudi eh, zadnjo fazo priprav komisije eh, večletnega finančnega okvira. Treba bo doseči soglasje glede nacionalnega sofinanciranja, potem glede stopen za kohezijsko politiko, glede prednostnih nalog, koncentracije pri tematikah, potem treba se bo dogovoriti o kriterijih za nacionalne dodelitve zelo burne razprave o tem bodo potekale. Tukaj pa se moramo predvsem vprašati, kaj si želimo po letu 2020, kakšna naj bo naša politika. Ali bo to politika, ki spodbuja konvergenco in pa eh, skupne vrednote, ali bo to politika, ki se bo sredotočila samo na nekatere regije ali na vse, ali ne bi mi kot države članice morali več prispevati. In uh, to je tema, pri kateri pričakujem eh, zelo uh, burne odzive. Poskrbeti moramo, da ne bo pripeljalo do še večje marginalizacije revnih držav, ki ne bodo imele dovolj možnosti za sofinanciranje. Mislim, da so to vsa vprašanja, ki bodo vodila prihodno razpravo in to bo predstavljalo tudi izziv za bolgarsko predsedovanje. S temi vprašanji se bomo ukvarjali, ko bomo na svetu za splošne zadeve razpravljali o eh, kohezijski politiki, to bo aprila, imeli pa bomo tudi 8. junija visoko konferenco oziroma konferenco na visoki ravni v Sofiji. Upamo, da bo Evropski parlament naš ključni partner pri soočanju z vsemi temi izzivi. Na koncu naj povem še naslednje. Bolgarijo pogosto označujejo z različnimi oznakami. E, ta država je v zadnjih desetih letih evropskega članstva veliko dosegla. In to ne samo po zaslugi dobre volje in ambicij, ampak tudi po zaslugi izkušenj, ki smo jih pridobili, e, pridobili predvsem pri upravljanju evropskih sredstev. E, veliko bolje zdaj poznamo tudi praktične vidike. In glede na vse to, kar smo se naučili, mislim, da bomo lahko nek pošten posrednik tekom našega predsedovanja in upamo, da se bomo lahko uspešno soočili s težkimi izzivi, ki so pred nami. Smo eh, posredniki, je pa moja ambicija tudi, da bomo hkrati tudi uh, vodilni uh, pri novih idejah in da bomo te nove ideje tudi sami podajali. Sveže ideje so potrebne in to nas bo vodilo v našo skupno prihodnost. Hvala. Hvala, gospod minister. Hvala za vaš navdihujoč govor. Zdaj pa bom besedo dala koordinatorjem, najprej gospod Van Nistelrooy v imenu ELS. Hvala, gospod minister, da ste prišli k nam v naš odbor, kjer razpravljamo o koheziji in evropski solidarnosti. To sta ključni temi in eh, čestitam vam za vaš program, ki gre tudi v tej smeri predsedovanje Evropskemu svetu veliko pomeni, zahteva tudi veliko dela in priprav. E, treba pa si je izbrati seveda določene teme, ki so ključne v teh šestih mesecih. Vi ste si izbrali kohezijsko politiko in e, to me zelo veseli. Mm, pred nekaj časa je predsedovala Malta in takrat smo imeli zelo dobro ministersko konferenco z zaključki oziroma sklepi, ki so bili prevzeti tudi na svetu Gajrk. Mm, potem smo tu v parlamentu pripravili poročilo Vestfalo o prihodnosti kohezijske politike. In eh, zaključki sveta za splošne zadeve so resnično usklajeni s tem, o čem razpravljamo mi v našem odboru. Eh, zdaj se pripravlja večletni finančni okvir za naprej in eh, eh, spet bo potekal svet za splošne zadeve. Nimamo sveta za kohezijo, imamo samo svet za splošne zadeve. In upam, da boste vi na tem svetu lahko vse te ključne točke ohranili in zagovarjali. Strinjam se z vašimi prednostnimi nalogami. Uh, Eh, rad bi pa še povedal nekaj v zvezi z vašo predstavitvijo. Govorili ste o revoluciji in to besedo ste kar dvakrat uporabili. E, torej, to ni bila napaka, nisem narobe slišal. E, revolucijo potrebujemo pri načinu, kako delujemo in kako upravljamo naša sredstva. E, revolucijo pri tem, kako e, zagotavljamo odgovornost e, in kako ustvarjamo pravo ravnovesje. Ali imate kakšne predloge v zvezi s tem? Nekaj vprašanj ste postavili. Eh, ampak tudi nas zanima, kaj bo predsedstvo naredilo, da se bo to dejansko uresničilo. Sam imam veliko idej. Ko bomo prišli v naslednjo fazo, po letu 2020, eh, bomo verjetno imeli manj denarja za kohezijsko politiko. In eh, treba bo zagotoviti odgovornost, tudi soodgovornost pri sofinanciranju. Takrat bo manj nadzora, kdo bo potem vse to vodil. Zdaj imamo države članice, ki izvajo nadzore, potem evropsko raven. Kako bo s tem? Potem eh, to mogoče res zveni revolucionarno v tej hiši. Eh, ne, govorili ste tudi o omnibusu, mm, posredno sicer. Eh, in zanima me, kaj je za to revolucijo, kakšne predloge boste podali, to je moje prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa zadeva socialni steber. Rekli ste, da boste podali predloge za bolj socialno Evropo in tudi za prihodnost Evropskega socialnega sklada. To piše v vašem dokumentu. In uh, Mi kot odbor za kohezijo eh, zelo eh, tesno spremljamo dogodke. Eh, veliko smo razpravljali o odstotkih 23, 23,5, zdaj jih porabimo 27. In to moramo ohraniti skupaj ali bomo imeli skupaj eh, razvojni sklad in socialni sklad. Eh, tukaj ne smemo imeti nekih ločenih stebrov. Nekateri eh, menijo, da bi bilo dobro socialni sklad čisto ločiti od vsega ostalega, ampak tukaj bi potem lahko izgubili sinergije in to povezovanje, ki ga imamo trenutno pri regionalni politiki enako upravljanje imamo v regijah, eh, v državah in s tem bi morali nadaljevati. Vi ste se vprašali, ali mi samo upravljamo s krizami. Včasih to res moramo narediti, ampak predvsem je treba ohraniti stvari, ki dobro delujejo. In številne zadeve pri kohezijski politiki so uspešne in dobro delujejo ne smemo socialnega sklada odriniti bolj na stran oziroma ga ločiti, ampak uh, ga povezati z drugimi skladi in stebri. Govorili ste tudi o uh, izvedljivosti. Po mojem mnenju stvari ne potekajo tako slabo. E, eh, naprimer, ko gre za državljane. Državljani vse bolj prepoznavajo to, kar mi počnemo. E, v Eh, naprimer eh, upravljanju zunanjih meja, potem eh, gospodarsko okrevanje je vse boljše. In mislim, da moramo bolje predstavljati naše rezultate v vaši državi in tudi drugod. Pomembno je tudi to, kar se dogaja na lokalni ravni. E, naprimer v lokalnih skupnostih, v mestih, občinah, infrastrukturi, cestah. Tukaj moramo. E, objektivno predstaviti rezultate. Pogosto, če gre kaj narobe, se zato krivi Evropo. Mi, eh, člani in članice Evropskega parlamenta, bomo junija imeli razstavo tu v parlamentu in predstavili bomo številne dobre primere uh, uspešnih projektov. Predstavili bomo dobre rezultate. Uh, Imeli bomo srečanje o večletnem finančnem okviru, pa tudi, o, pa tudi svet za splošne zadeve. To bo junija, mi kot odbor nismo povabljeni, ampak upamo pa, da boste povabili tudi široko delegacijo iz našega odbora, da bomo lahko sodelovali pri tem pomembnem dogodku. To se bo zgodilo ravno preden bo predstavljena uredba in preden bo predstavljen predlog o večletnem finančnem okviru. Čestitamo vam, eh, zelo uh, smo zadovoljni z vašimi prioritetami in vam želimo uspešno delo. Hvala. V imenu eh, socialistov in demokratov, gospa Vestfal. Ja, najlepša hvala, gospa predsedujoča. Torej, jaz imam to čast, da lahko govorim v imenu socialistov. Gospod Eh, minister. Pozvali ste nas, eh, da vam stojimo ob strani, ko se bomo borili za eh, prihodno kohezijsko politiko. Mislim, da vam lahko brez zadržkov rečem, da je večina parlamenta v preteklem letu sprejela menike prihodne kohezijske politike v poročilu na lastno pobudo in zaradi tega bi to rada tudi jasno izpostavila. O tem ste že govorili tudi v svojem uvodu. Za nas je še prav posebej pomembno, glede na to, da eh, razprava v komisiji ne poteka ravno gladko, da vse regije tudi v prihodnosti sodelujejo v kohezijski politiki. To je na vse zadnje povezano tudi s tem, da solidarnosti eh, ne moremo eh, le dajati, ampak jo moramo tudi znati sprejemati. In eh, če so bogatejše regije pripravljene zagotoviti več redstev, o tem se razpravlja na ravni Zvezdne republike Nemčije, potem to posledično pomeni tudi, da uh, se zavedamo, da tudi pri nas obstajajo regije, ki potrebujejo podporo. Torej, mi kot odbor, mi kot uh, parlament smo se večkrat odločili in se zauzemamo za to, uh, da uh, bi v prihodnosti uh, lahko uh, podporo dobivale uh, vse regije v Evropi. 12 do 13 milijard evrov manj bomo imeli eh, v mošnji, tako rekoč, po eh, Brexitu, ampak zatem želimo storiti več. In mogoče bo prišlo do eh, manjšega znižanja sredstev, ampak do zmernega znižanja, kajti tudi kohezijska politika ima veliko nalog, eh, ki jih je potrebno eh, opraviti. In Področje kohezijske politike še zmeraj ostaja eh, aktualno vprašanje, kajti potrebno je zagotoviti sredstva zaradi vse večjega preseljevanja ljudi v mesta. Govorili ste tudi o poenostavitvi. E, vsi vemo, da so e, postopki zelo zapleteni, vendar pa ne v vseh državah. V nekaterih državah je zelo težko najti ustrezna sredstva in eh, zaradi tega bi mi kot parlament radi zagotovili določene vzpodbude za tiste regije, kjer zadeve dobro potekajo. Tam eh, nadzor ni potreben oziroma niso potrebne omejitve. Mislim, da moramo biti tudi prožni, kar pomeni, da moramo upoštevati tudi eh, nenadne dogodke, kot recimo dobro eh, delojoča regija, ki se mora spopasti z neko naravno katastrofo. In eh, ta sredstva, eh, ki takrat v takšnem trenutku niso izplačana, morajo biti v neke vrste prožni rezervi, tako da jih lahko potem takoj spet zagotovimo tej regiji. Potem uh, pa eh, tudi eh, način izplačevanja. Eh, seveda želimo zagotoviti sredstva tistim regijam, kjer so ta potrebna. Stari način je neprimeren za trenutno situacijo. Pri vseh najboljših namenih, pretekli teden sem se pogovarjala s komisarjem Oettingerjem, Uh, vem, da ste sicer uh, na naši strani, ampak uh, v komisiji so tudi uh, kritična mnenja in kohezija Evropske unije, kohezijska politika uh, je na vse zadnje cement, ki povizuje posamezne uh, opeke v tej naši evropski hiši. In Zaradi tega se moramo boriti za kohezijsko politiko še naprej, eh, dokler ne bomo prepričani, da bodo sredstva za kohezijsko politiko zagotovljena tudi v prihodnosti. In seveda smo veseli vseh, ki nam pri tem stojijo ob strani in še posebej smo veseli, da ste danes dejali, da ste na naši strani tudi vi. Na ta način bomo namreč lahko zagotovili, da bomo imeli kohezijsko politiko tudi v prihodnosti. Najlepša hvala. ECR, hvala, gospod Tomašič, izvolite za IKR. E President. Hvala, gospa predsednica, gospod eh, minister. Naj vam v imenu skupine EKR eh, čestitam, čestitam bolgarskemu predsedstvu in vam tudi želim veliko uspeha v naslednjih mesecih eh, pri doseganju vaših prioritet. Še posebej pozdravljam vašo prioriteto v zvezi s prihodnostjo Evrope in mladih, ekonomska in socialna kohezija. V naslednjih mesecih bomo morali sodelovati pri pomembnih dosjejih, ki zadevajo prihodnost kohezijske politike z vsemi omejitvami, s katerimi se soočamo. Eh, še posebej imam tukaj v mislih Brexit. Ali nam lahko poveste, kakšni so vaši cili glede prihodnosti mladih v Evropi? Eh, kakšne instrumente boste uporabili za to, kako bo to postala vaša prioriteta? Omenili ste tudi Zahodni Balkan, ki potrebuje povezanost z Evropo in pa evropsko perspektivo. Zahodni Balkan mora biti povezan z državami članicami in v tem kontekstu želim povedati, eh, kako pomembna je jadransko-jonska strategija. Ta se lahko uporabi kot zelo dobra strategija za povezovanje in za izboljšave v regiji. Zanima me, ali boste spodbujali izvajanje te eh, jadransko-jonske strategije Rada bi se tudi upravičila, ker moram zaradi glasovanja oditi v drug odbor, ampak eh, tukaj bodo ostali moji svetovalci, ki mi bodo potem povedali, kaj ste odgovorili. Hvala, gospod Van Miltenburg, imenu skupine Alde. Eh, hvala, eh, gospod minister, da ste prišli k nam. Hvala za vašo predstavitev. Strinjam se s tem, kar ste povedali. Čudno je, da razpravljamo najprej o večletnem finančnem okviru in ne o političnih prioritetah, ki jih imamo do leta 2030. Upam, da boste vi tudi eh, razprave vodili tako, da se bo najprej razpravljalo o političnih prioritetah in potem o proračunu, tudi v svetu. Če pa se razpravlja in osredotoča samo na finance, ne da bi si pri tem postavili vprašanje, kakšne bodo naše politične prioritete, kje bo Evropa v prihodnje in kakšna bo naša vloga, potem pa mislim, da eh, je to izgubljena priložnost. Tukaj pozdravljam vaše stališče. Omenili ste tudi, da je treba investirati v strukturne reforme. Zdaj imamo dva zakonodajna predloga za krepitev strukturnih reform oziroma programov za podporo strukturnim eh, reformam. Povečal naj bi se eh, proračun, ki je na voljo, imamo pa tudi predlog, da se države pripravi za pristop k evru. Eh, zanima me, eh, v kolikšni meri bo to politična prioriteta za vas, delo na teh predlogih in pa doseganje napredka. Gospa Westfal, moja kolegica, je pa tudi že povdarila potrebo potem, da se tudi urbani agendi nameni zadostna pozornost. Pred prejšnjimi predsedovanji se je začelo veliko strategij in pa partnerstv. In prva partnerstva že dosegajo rezultate glede akcijskega načrta. Zanima me, kako boste vi to tudi vključili v vaš program ali imate kakšne specifične ideje, kako doseči napredek pri teh strateških tematskih partnerstvih. Uh, gospod Van Nistelrooy. Uh, Eh, se vedno povabi na pomembne dogodke. Eh, tudi sam upam, da boste nam omogočili eh, to, da se junija pridružimo na tem pomembnem dogodku, na konferenci, ki ste jo omenili, kaj ti menim, da je kohezijska politika res pomembna in da tudi odraža vaš moto, enotni smo močnejši. Hvala gospod Omarži v imenu skupine GUE. Gospa predsednica, gospod minister, veseli smo, da smo se srečali tukaj z vami po obisku v Sofiji, kjer smo konkretno eh, videli to, o čemer nam predsednica našega odbora vedno govori in sicer uh, pomemben učinek kohezijske politike v Bolgariji. Uh, To je ključnega pomena. Tudi prihodnost proračuna v Evropi je v tem trenutku negotova. In v tem trenutku se sprašujemo, kakšna bo prihodnost kohezijske politike. Zato smo zelo veseli, da eh, je Bolgarija, ki je eh, prijateljica kohezije, prevzela predsedovanje v tem tako pomembnem trenutku. Eh, seveda računamo na vas, da boste spodbujali kohezijo tekom vašega predsedovanja in da boste pokazali na njeno dodano vrednost. Eh, pomembne so ideje tudi glede regionalne politike. Pomembno je eh, prispevati k temu, da v svetu ne bodo trpeli Mm, tisti, ki so, ki so odvisni od kohezije. Od Evropske unije pričakujemo, da bo v prihodnje delala več in bolje z manj sredstvi. E, moramo pa preseči to e, nasprotje. In eden od načinov, kako to storiti, je možnost, da Evropska unija Eh, začel uporabljati tudi lastna sredstva. Tukaj imamo eh, tudi predloge v poročilu Monti. To vprašanje ni vključeno v uh, vaš dokument. Me pa zanima, ali se boste kaj ukvarjali z vprašanjem lastnih sredstev, ali boste to obravnavali tekom vašega predsedstva. Uh, Vi ste rekli eh, to in v Franciji je to povedal tudi predsednik Macron. Evropska unija ne sme postati centr za upravljanje krize. Evropska unija tudi ne sme žrtvovati svojih politik skupnosti, ki so zapisane v pogodbah, ne sme jih žrtvovati zato, da se samo odziva na krize, s katerimi se sooča. In kohezija in to vse čas poudarjam, je obveznost. To je obveznost, ki je zapisana v pogodbah in to moramo vse čas imeti pred očmi. Slišal sem to, kar ste rekli tudi v zvezi z nadzorom. Res je, obstaja potreba po poenostavljanju. Je pa tudi res in sam sem tudi član odbora za nadzor proračuna da v številnih evropskih državah eh, obstaja problem z goljufijami. Veliko je korupcije in eh, zanima me, ali boste v času vašega predsedovanja eh, to imeli tudi kot eno od prednostnih nalog. Kar se tiče prihodnosti kohezijske politike, veliko govorimo tudi o novem pogojevanju moja politična skupina, Združena levica, načeloma nasprotuje kondicionalnosti oziroma eh, predvsem eh, makroekonomskemu pogojevanju. Mi smo zelo pozorni na to, da države Evropske unije eh, ne izgubijo izpred oči vrednot Evropske unije in pa pravic in da se tudi ne razdelijo preveč. Zanima me vaše stališče v zvezi s tem. Veste tudi, da je Evropska komisija sprejela zelo pomembno strategijo eh, v zvezi z ultraperifernimi regijami. Novo strategijo imamo zdaj. Evropski parlament eh, je poleg tega tudi pripravil poročilo na to temo. In eh, nam se zdi pomembno, da svet tekom vašega predsedstva izrazi svoje mnenje v zvezi s to strategijo Evropske komisije. Prepričan sem, da bi tudi to morala biti prednostna naloga vašega predsedovanja. Hvala. Najlepša hvala. V imenu zelenih, kdo bo spregovoril, gospod Škrlec, beseda je vaša. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Gospod Dončev, dobrodošli v odboru za regionalne zadeve. Hvala lepa, da pripisujete velik pomen kohezijski politiki v vaših prioritetah. To je izjemno pozitivno in lahko vam zagotovimo, da je naša skupina pripravljena podpreti Bolgarijo v njeni misiji, da poskrbi za močno in ciljno usmerjeno kohezijsko politiko v obdobju po letu 2020. Eh, v razpravi v prihodni finančni perspektivi me zanima, ali eh, razmišljate o tem, da bi eh, strukturni kohezijski sklad bil močno vezan na izvajanje evropske zakonodaje. Sedaj pa me zanima zavajano območje v Bolgariji Kresnagorč in zanima me, ali boste cesto zasnovali tako, da eh, ne boste ogrozili eh, biotske raznovrstnosti eh, tega območja. Pri tem seveda gre za popolno spoštovanje prava Evropske unije. Pri tem morate zagotoviti minimalni vpliv na okolje pri gradnji avtoceste. Hvala lepa, gospoda Mata. V imenu skupine EFDD. Hvala lepa, gospa predsedujoča in hvala lepa tudi ministru za njegovo prisotnost danes tukaj. Z velikim zanimanjem sem prebrala eh, osnutek vašega programa v nasprotju z eh, tem, eh, kar pravijo oziroma kar so dejala druga predsedstva. Pri vas kohezijska politika predstavlja eno izmed pomembnih prioritet. Napovedali ste že konferenco na temo kohezijske politike junija ali pa se morda motim, prosim, da potrdite marca ali junija naj bi prišli predlogi za večletni finančni okvir in takrat eh, pričakujemo tudi nove predloge za kohezijsko politiko. Mogoče se bo s tem ukvarjalo prihodne predsedstvo, ampak vaše predsedstvo bo ključnega pomena za dva predloga, ki se nanašata na Evropsko monetarno unijo. Tukaj gre za strukturne reforme in pa tudi eh, za eh, letno sprostitev eh, rezerve za izvajanje. Ne želimo zelo nevarnih predlogov komisije. Prosim, da tesno sodelujete z Evropskim parlamentom, še prav posebej pa z tem odborom na eh, strani predsedstva je zapisano, da želite eh, stabilno, eh, varno in solidarnostno Evropo. Zaradi tega pa potrebujete tudi ukrepe, ki bodo temu primerni. Vemo pa, da se del strukturnih in pa kohezijskih skladov uporablja tudi za področje priseljevanja v Italiji, v Grčiji, in druge eh, so v nekatere regije izpostavljene velikemu eh, prilivu eh, priseljencev. In te regije potrebujejo sredstva iz kohezijskega in strukturnega sklada, da bi se lahko bolje soočile z tem izzivom. konkretno eh, izvajanje eh, načel eh, subsidijarnosti pa dan danes ni nekaj realističnega. Na svetu se govori o pravični porazdelitvi. Osredotočite se na to ko se boste pogajali o uh, koheziji, morate upoštevati to načelo in pa konkretno izvajanje načela solidarnosti. Tukaj ne more iti zgolj za izjave o namenu, ampak potrebujemo konkretna dejanja, eh, ki bodo koristila razvoju Evrope. Gre za Evropo, kot so si jo želeli naši ustanovni očitje. Najlepša hvala. Hvala lepa. Še nekaj se vas je javilo k besedi in predlagam, da nadaljujemo z vprašanji, potem pa bomo dali besedo ministru, da odgovori na vsa vprašanja skupaj. Gospod Papadimulis, beseda je vaša. Hvala lepa, gospo, gospa predsedajoča. Tudi jaz bi rad eh, čestital eh, bolgarskemu predsedniku eh, vlade za dober program in se mu zahvalil za to, da je danes prišel k nam. Zadovoljen sem s tem, kar ste povedali, še prav posebej, kar zadeva kohezijsko politiko. V uh, Evropskem parlamentu na zadeve gledamo podobno kot bolgarsko predsedstvo. Kohezijske politike nikakor eh, ne smemo oslabiti. Dejali ste, da potrebujemo politiko, ki bo ustrezna eh, in ki bo odgovarjala na potrebe Evropske unije. Znotraj Evropske unije Eh, se razvija vedno večja neenakost. Posebno so velike razlike med mesti in pa eh, podeželskimi območji. Zaradi tega me zanima, kako kot bolgarsko predsedstvo gledate na to, da bi v proračunu predvideli nova sredstva tako kot je dejal oziroma predlagal že pred časom eh, takratni komisar Monti. Potem eh, pa je tukaj eh, omembe eh, vreden tudi sporazum med eh, bolgarskim in pa grškim predsednikom vlade. Gre za eh, sporazum o vlaganju v ceste, v infrastrukturo, v pristanišča. Eh, Eh, in tako naprej. Pri tem naj bi Bolgarija in Grčija sodelovali. Ali kot eh, bolgarsko predsedstvo v tem vidite možnost eh, pridobitve zasebnih ulaganj? Najlepša hvala. Sedaj pa gospod Pirinski. Bogodarjo vi, gospožo predsedatov. Hvala lepa, gospod predsedojači. Dovolite mi, da se pridružim čestitkam eh, za prioritete, ki ste jih predstavili, še prav posebej eh, pozdravljam te, tiste prioritete, ki so vezane na kohezijsko politiko. Povsem upravičeno ste izpostavili velike probleme, velike razlike med eh, bogatimi in revnimi državami, med eh, bogatimi in revnimi regijami. Problem neenakosti uh, močno vpliva na prihodnost Evropske unije, če želi uh, Evropska unija biti stabilna in uh, varna enota, ne pa mehanizem za odziv na uh, krize, potem moramo poskrbeti za zmanjšanje razlik. Glede prihodnosti kohezijske politike, ali menite, da se moramo osredotočiti na to, da gre tukaj za eh, temeljni investicijski instrument Evropske unije. Govorimo o tem, da je potrebno močno eh, spremeniti eh, prioritete na področju ulaganja. Ali je ta element prisoten Oziroma ta element je prisoten v določenih dokumentih Evropske komisije, recimo v novi strategiji na temo industrializacije. Tam eh, temu dajejo nov poudarek. In to je povezano tudi z vašimi eh, instrumenti, eh, ki naj bi eh, pripeljali k vodilni vlogi Evropske unije tudi v eh, tej industrijski dobi. Naj dodam še nekaj. Evropski parlament je sprejel resolucijo, z, ki so jo podprli člani različnih eh, političnih skupin. Po mojem mnenju vam lahko koristijo stališča Evropskega parlamenta, še posebej tista, ki so sprejeta z veliko večino in eh, lahko ta stališča prevedete v eh, konkret konkretno, konkretne politične načrte. V prihodnosti bo uh, ključnega pomena uh, učinkovita raba sredstev. Doseči bomo morali več za manj sredstvi. Zaradi tega se je potrebno pogovarjati o verjih in o ustreznih verjih eh, za uh, prihodnost Evropske unije. In mislim, da je vaš koncept eh, tukaj še kako pomemben, kaj ti govorimo o zelo korenitih spremembah financiranja Evropske unije. Gre za politiko eh, pravičnega povračila. Torej, uh, ta uh, eh, država prejme ravno toliko, uh, kolikor uloži v Evropsko unijo. To zavira celoten postopek in uh, komisar Oettinger skuša rešiti to težavo. Potem pa so tukaj tudi lastni veri Evropske unije kje naj bi jih dobili? To je tisto vprašanje, ki se zastavlja. Davek na finančne vire je tudi ključnega pomena. Obstaja velika zaskrbljenost v parlamentu zaradi utaje davkov eh, pri eh, multinacionalkah. Potrebne bodo revolucionarne metode. Na ta način bi lahko nadomestili izgubo sredstev zaradi brexita. Kar pa zadeva izvajanje politik, o tem je govoril eh, kolega Van Nistelrooy. Tukaj obstajajo različne spodbude iz vzem eh, skladov iz kohezijske politike. Eh, je recimo en tak primer. Eh, mislim, da ne smemo eh, pokvariti nečesa, kar dobro deluje in to je ključnega pomena, ko eh, govorimo o skladih, o sredstvih. Ali menite, da bi lahko finančne instrumente, ki se danes uporabljajo v različnih programih, med seboj napovesali? Tukaj gre recimo za program eh, povezave na široko pasovno eh, območje eh, z drugimi politikami. Veliko takih politik je bilo predlaganih, ampak vse te predloge je potrebno natančno oceniti. Poleg tega, uh, pa se moramo zavedati tudi, da je zelo nevarno vse politike vreči v isti koš. koš. Opozorim naj tudi na statistiko. Eh, po štirih letih eh, tega proračunskega obdobja smo dosegli pri plačilih raven 20 odstotkov. V prejšnjem obdobju je ta raven uh, znašala 40 odstotkov, 40 odstotkov skladov. To nas vodi k ex ante ocenam. Gre za razpravo v svetu, do kolikšne mere naj bi z to prakso nadaljevali. Gre za zelo akutno vprašanje. ali bi morali z tem v prihodnem programskem obdobju nadaljevati ali ne. Najlepša hvala za priložnost. Tam zastavim vprašanje. Žal mi je, eh, da sem bil morda nekoliko daljši, ampak tako vi, kakor tudi vsi drugi kolegi, bodo razumeli, da vam želim vse dobro pri vašem delu. Želim pa tudi vse najboljše za prihodnost. Kdo je za to? Vse dobre. Polčak, hvala lepa. Rad bi se zahvalil uh, eh, polgarskemu predsedstvu. Vaše prioritete so mi zelo všeč. Prihajam iz Češke republike in tudi moje prioritete so izjemno podobne. Dve do tri teme se mi zdijo zelo pomembne. Najprej vprašanje širitve Evropske unije. Zrad bi vas vprašal, kako bo bolgarsko predsedstvo podprlo eh, širitev Evropske unije. Govorili ste o Zahodnem Balkanu, to mi je bilo všeč, ampak kako boste države članice pripravili eh, do tega, da spremenijo svoje mnenje? ste za širitev, sami ste omenili tudi razloge za to, mir, stabilnost, blaginja. E, potem pa k naslednji točki. To je e, omenil že podpredsednik. Doseči moramo več z manj. E, to tudi podpiram, to je neke vrste vrčevalna politika, ja, ampak če ne bomo imeli dovolj sredstev za Evropsko unijo, kako bomo lahko pa še vrčevali? Najlepša hvala. Hvala lepa, gospod Rope, beseda je vaša. E, ačiū gerbimo pirmininkė, e, sveikinu Bulgarijos viceministrą. Hvala lepa. Pozdravljam predstavnika predsedstva Bulgarije. Hvala lepa, da ste prišli e, k nam. Z veseljem sem vas prisluhnil in Veseli me, da imamo eh, skupne eh, prioritete, sedaj pa se moramo dogovoriti o tem, kako bomo te prioritete eh, tudi izvedli. Brexit je seveda tema, ki bo vplivala na različna področja, ne zgolj na proračun. Zato me zanima, kakšno je vaše mnenje. Ali se moramo pomiriti z tem, da bomo v prihodnosti imeli manj sredstev in da bomo uh, lahko tudi manj sredstev porabili, ali pa bi morale države članice razmisliti o tem, da uh, povečajo svoj prispevek, kajti to bi koristilo vsem. In še uh, k tretji prioriteti. Dejali ste, da bi morali razmisliti, tu, razmisliti tudi o uh, lastnih sredstvih in povečanju lastnih sredstev. Eh, kako eh, gledate na to z eh, pomočjo kohezijske politike? Se bodo razlike med državami članicami zmanjšale? Včasih so razlike ogromne, tako znotraj Evropske unije, kakor tudi znotraj posameznih držav, med mesti, regijami eh, in eh, tako naprej. Zanima me, ali bomo v prihodnosti potrebovali mehanizem, ki bo države članice prisilil v to, da zmanjšajo tudi neenakosti, neenakosti znotraj meja države, neenakosti med bogatimi in revnimi, seveda. bomo morali prilagoditi uh, eh, življenski standard uh, različnih držav članic, ampak uh, seveda uh, je potrebno poskrbeti tudi za enako znotraj držav članic, v nasprotnem primeru bo prišlo do izseljevanja. V okviru kohezijske politike smo govorili tudi o bedi. In uh, sprašujem se, ali ljudje, občine, regije uh, sodelujejo oziroma so eh, sodelovali pri eh, pridobitvi evropskih sredstev. Tukaj gre za eh, državljane, organizacije, ki jih je potrebno vključiti v sprejemanje odločitev. Regije morajo imeti možnost, da sodelujejo pri odločitvah, ki jih zadevajo in to bo vodilo v rezultate, k eh, višji rasti in tako naprej. In potem še eh, ena točka. Recimo, eh, dobiček se pogosto pojavlja v slabo razvitih regijah, potem pa odteče v bogatejša območja, kjer imajo posamezna podjetja Eh, svoj sedež ali pa celo v eh, davčne oaze. Torej, najti moramo rešitve. Kako eh, bi se vi soočili s tem problemom? Najlepša hvala, da ste prišli. In eh, na zadnje želim povedati še, da eh, bo od vašega načina dela odgovor, odvisna tudi prihodnost Evrope. Eh, najlepša hvala. Najbrž bom uh, govoril v bolgarščini, ampak ko sem uh, prisluhnil uh, namestniku predsednika vlade, sem se spomnil uh, na nek uh, vojaški film. Uh, kohezijska politika uh, ne bi uh, smela za sabo pustiti svojih soborcev oziroma državljanov. Pomagati moramo vsem. Sedaj pa bom nadaljeval v eh, bolgarščini. Pred nedavnem sem slišal, da naj bi bilo bolgarsko predsedstvo prekletstvo, eh, predvsem eh, zaradi trenutka, v katerem se je pričelo, ko se je potrebno spopadati z velikimi problemi in nekateri se zdijo celo nerešljivi. In to je velika odgovornost bolgarskega predsedstva in uh, to uh, breme bi uh, morali uh, nositi ponosno in uh, poskrbeti za rešitve. Večletni finančni okvir uh, je uh, pri tem temeljni vidik, potrebno ga je sprejeti in poskrbeti za izvajanje. Uh, Evropska unija je močna le toliko, koliko je močna najšipkejša država članica. Zaradi tega ne smemo ukiniti podpore kohezijski politiki. Po mojem mnenju obstajata dve kategoriji držav. Države, ki odkrito pokri, podpirajo kohezijsko politiko in pa države, ki ne bi priznale da podpirajo kohezijsko politiko v javnosti, kajti kohezijska politika koristi ne le državam prejemnicam kohezijske pomoči. Če odpremo Evropsko unijo ulaganjem, zatem ne podpremo le romunskih in bolgarskih projektov. Torej financiranje najpomembnejših projektov je v interesu celotne Evropske unije. Obstaja tudi nekaj eh, ekstremnih eh, mnen in sicer, da bi naj sredstva za kohezijsko politiko zmanjšali in eh, nacionalne subvencije povečali. Jaz tega nikakor ne podpiram. Nekaj tretjih držav je, ki bi eh, z veseljem ulagale v programe ključne infrastrukture gre za uh, tuja podjetja, ki pa imajo tudi lastne interese in uporabljajo lastno pogojevanje. Poleg tega pa je tukaj še Brexit. Država, ki eh, bo kmalo zapustila Evropsko unijo. In če izračunamo njen prispevek eh, in njen delež v Evropski investicijski banki, potem lahko vidimo, da je eh, ta znesek eh, izjemno visok. Lahko doseže 500 milijard. In težko bo zapolniti uh, to uh, vrzel, ki bi lahko nastala. Torej, veselim se vašega odgovora na to vprašanje. Uh, verjamem, da. Imate zaveznike, ki se eh, z eh, vami strinjajo. Gre eh, za soborce, ki jih imate tudi v tej dvorani. Tudi tukaj boste našli privržence. Hvala lepa za vašo pozornost. Najlepša hvala. tudi sama sem se uvrstila na seznam govorcev in naj povem nekaj besed v vlogi predsedujoče tega odbora. V preteklih letih je odbor regi veliko delal na posameznih področjih in si nabral kar nekaj izkušenj, ki bi lahko bile koristne, ko govorimo o prihodnosti kohezijske politike. Imamo veliko eh, poročil na lastno pobudo o vlogi majhnih in srednje velikih podjetij, o krožnem gospodarstvu, o kohezijski politiki, potem o. Uh, o zemeljskem razvoju, o e, mestni politiki oziroma politiki za mesta in to je seveda zelo pomembno za prihodno kohezijsko politiko. Pripravili smo celo vrsto zakonodajnih aktov, ki e, napovedujejo prihodne e, trende v evropski kohezijski politiki. Govorim recimo o proračunski prožnosti. Imeli smo veliko razprav o uh, podpori, ki naj bi bila zagotovljena državam članicam, ki so jih prizadele naravne nesreče. Govorili smo tudi o Grčiji oziroma o Cipru, razpravljali smo o omnibusu. Ta svežen je bil prvi, ki je vodil v dejansko poenostavitev postopkov eh, in ki je eh, okropil prepoznavnost kohezijske politike. Poleg tega lahko uporabniki sedaj sredstva uporabljajo na izjemno prožen način in e, strukturni skladi lahko pomagajo tudi pri e, omilitvi eh, pritiska, eh, ki ga povzročajo migracijski tokovi. Odbor eh, regi bo kmalo imel priložnost, da razpravlja in sprejema pomembne odločitve tudi v prihodnem večletnem finančnem okvirju. Imeli smo veliko sestankov s kolegi, z eh, odborom regij, z številnimi evropskimi organizacijami. Eh, vse te dejavnosti opravljam zaradi tega, ker sem prepričana, da bi člani odbora regij morali sodelovati pri ključnih eh, prioritetah bolgarskega predsedstva na področju kohezijske politike lahko prispevamo naš dragocen prispevek. In veliko kolego je povsem podprlo uh, prioritete bolgarskega predsedstva. Uh, s tem pa uh, tudi zaključujem in vam dajem besedo v odgovor. Hvala. Spoštovani poslanci, hvala za dobro vprašanje. No, ko pravim dobro vprašanje, mislim na to, da ste nam dali dobro podlago za pošteno razpravo. Naprimer, vprašanje uh, recikliranja, to je predvsej kontraproduktivno. Mislim, da je prav tukaj, da damo dober zgled za naprej. Bom poskušal čim podrobno odgovoriti na vsa vprašanja. Uh, No, ampak ne vem, če bi šel čisto podrobnosti, potem bomo tukaj do ponoči, ampak kakorkoli že, bom poskušal biti vseeno, kar se da kratek in jedrnat. S podrobnostmi. Imam več načelnih pripomp o vlogi parlamenta, komisije, o tem, kako sploh gledamo na naše sodelovanje. Dragi kolegi, pravim kolegi, ker tri mesece in pol sem bil pravzaprav član tega parlamentarnega odbora in nekatere od vas poznam še pač, eh, iz tistega časa. Torej, tukaj lahko govorimo o nacionalnih parlamentih ali pa Evropskem parlamentu. Glede, eh, tukaj niste samo parlament, ki predstavlja, to je tudi laboratorij za nove ideje, torej, kje se lahko pogovarjamo o tem, kaj storiti. In definitivno potrebujete nove zamisli. seveda je prav, da se o tem pogovarjamo. Ehm, ne samo tako protokolarno, ampak da se dejansko pogovarjamo. Morda boste včasih naše ideje podprli, včasih jih boste izpodbijali, kakorkoli že. Potrebujemo pošteno razpravo. Potem kot drugo. Glede na svoje izkušnje v zvezi z kohezijsko in proračunsko politiko, bi rekel, da ponavadi, seveda vedno vsi branimo kohezijsko politiko, ampak mislim, da je to napačen pogled na stvari. Mislim, da moramo reformulirati naš način pogovora. Mislim, da ne smemo kar tako zagovarjati kohezijske politike, kajti ne, mislim, da nišče ne želi uničiti, uničiti kohezijske politike. Ne, mislim, da vsi samo želimo izboljšati to politiko. Torej, zato bi rekel, da. potrebujemo pošteno razpravo o večletnem finančnem okviru. Ko se pogovarjamo o MFF-ju, tudi pokažemo, koliko zaupamo Evropi ali pa prihodnosti. Ko se pogovarjamo o kohezijski politiki, eh, marsikdo misli, da govorimo samo o računovodskih standardih, češ plus minus prihodki, izdatki ali pa da gre po drugi strani za bolj humanitarno pomoč, miloščino. Nič od tega ni res, niti prvo, niti drugo. To je pač proces. Vse se začenja na trgu, ampak potem pa lahko vse doprinese predvsej višjo dodano vrednost. Naložbe v Evropo in naložbe v Evropsko unijo so na koncu lahko zelo relevantne. In kot ste lepo povedali, tukaj smo v klubu kjer izmenjujemo ideje, ne smemo biti zaprta družba, ne smemo se samo med seboj pogovarjati, um, ko um, nekakšnem slovokočnem stopu. Torej, moramo se poslušati, poslušati in um, to je naša prva naloga. Mislim, da je prav, da uporabimo različne formate. Torej, imeli bomo sestanke na visoki ravni, konference, delavnice in tako dalje tako da preko teh različnih tipov pogovora lahko zagotovimo čim bolj korisno uh, eh, in kvalitetno razpravo. Kajti mislim, da je prav, da se pogovarjamo o dejanskih problemih. Naša funkcija bo, da podamo čim boljšo preliminarno analizo različnih stališč eh, glavnih akterjev. Potem smo slišali vprašanje kako mi gledamo na obdobje po letu 2020. No, gledajte, kot rečeno, če grem tukaj podrobnosti, potem bo to vzelo ogromno časa, ampak bi pa rad podaril nekaj ključne stvari. Že v prejšnjem obdobju smo se nečesa naučili. Gledajte, tukaj nismo ravno v najboljšem uh, ciklu. Tukaj smo nekako sredi, nekako sredi kriz. Prej smo imeli obdobje 2007-2013 takrat smo računali na ukrevanje gospodarstva, na oživitev gospodarstva, ampak namesto tega pa smo se soočili s gospodarsko krizo. Potem naslednje obdobje pa je bilo načrtovano v času krize, v času zategovanja pasu. In upamo, da bo sedaj izvajanje do konca potekalo še v času blaginje. Ampak stvar je v tem, da so ti načrti odvisni od gospodarskega cikla te krize nas mora česa naučiti, torej, da ne bomo ponavljali napak iz preteklosti. Ampak, kot rečeno, eh, ne moremo se naučiti samo na podlagi napak ali pa krize. Mislim, da moramo tudi sanjati in um, pozitivno gledati v prihodnost. Tudi to je pomembno. Potem pa um, socialni stebr. To je zelo aktualno vprašanje. Zelo zanimivo. Človeški kapital, zaposlenost, brezposobnost, demografska slika. Vse to uh, je sedaj v spredju. ISF, socialni sklad, različni ukrepi iz socialnega področja. Vse to je zelo pomembno. Ja, seveda spremljamo, kaj se dogaja. In nekateri si želijo ločevanja v socialnem področju. kot prvo. Glede, ISF ima na voljo nekaj sredstva, ampak to ni edini sklad eh, s socialnimi elementi. Tudi druga sredstva imamo, naprimer, vem, eh, ki imajo podobne socialne učinke. Potem, kot drugo, potrebujemo integrirane politike, ne moremo deliti problemov samo glede na sredstva. ne vem, s kohezijskim skladom ali pa z drugim skladom lahko rešimo različne probleme. To že, ampak težave so celostne, vse obsegajoče, zato moramo gledati širšo sliko, celoten kontekst z različnih zornih kotov. In potem lahko se skupaj rešimo skupaj ali pa horizontalno. Vem, da je včasih težko prilagoditi instrumente zelo konkretno, torej da boš rekel, to in to je problem in tega, tega se bom lotil. Čisto konkretno. In potem moraš reči, iz tega in tega sklada bom potegnil sredstva, druga sredstva pa iz druga sklada. No, pa gledajte, države uh, se sploh ne zanimajo za te sklade in obratno. V času bolgarskega predsedstva nimamo kakšnih posebnih pravic, imamo posebne obveznosti, odgovornosti, ampak na vsak način mislim, da mora biti ukrepi socialnega področja tudi vključeni uh, v kohezijsko politiko razplašno. To so namreč zelo pomembni elementi te kohezijske politike. Potem naprej, ja. Mislim, da preživetje politike ne sme biti cilj sam po sebi, ampak potrebno več kot to. Nekaj treba izboljšati, gledati v boljšo prihodnost ta politika temelji na solidarnosti. Ja, to je res, ampak to ni miloščina. Nobena od kohezijskih držav ne more reči, da uh, eh, gledajte, mi smo nova država, mi smo revni in sedaj je vaša dožnost, da nam pomagate. In da je to nekakšna skupna vrednota, torej da nam morate pomagati. Ne, to je zastarelo razmišljanje mislim, da moramo naložbe praviti tako, da bo to smotrno za vse nas, tako da bomo vsi na koncu bogatejši. Vsi. Potem naprej, kohezijska politika bi morala pokrivati vse regije v Evropi. To ni politika vem, za obrobne regije ali pa za revne regije ali pa za regije, ki potrebuje, potrebujejo hitrejšo kohezijo. Moramo gledati više, se ozreti više v prihodnost torej socialna vključenost, inovacije, izobraževanje. Vse to je tipično tudi za bogatejše države Evropske unije. Potem smo slišali vprašanje glede Evropske agende programov. No, gledajte, tukaj imamo mesta, kot je Frankfurt ali pa London pred Brexitom in tako dalje. To so najbogatejša mesta na svetu. Ja, ampak ali, ali lahko zagotovimo, da tam um, ni nobenega človeka na obrobju, torej, da nimamo ljudi, ki um, so v težavah. Torej, kako bomo rekli, da je kohezijska politika v redu, če pa velja samo za nekatere države? Ne, ta politika mora biti čez Evropska. Tako bi lahko Eh, tudi obrali ustrezen pedagoški pristop, tako da bi pokazali, kako ta politika deluje. Potem pa naprej fleksibilnost, zelo dobro vprašanje. No, že prej sem omenil, da načrtujemo ukrepe za en cikl in potem te ukrepe izvajamo v drugem ciklu. Zato potrebujemo več fleksibilnosti. No, ampak fleksibilnost ima tudi svoje mejitve to, da si zadosti fleksibilen, da porabiš denar za to ali pa ono krizo ali pa še ne vem katero krizo, za drug izziv. No, gledajte, če bomo tako ravnali, potem lahko na koncu pozabimo na glavne začetne cilje kohezijske politike. Se vam ni treba razlagati, kako ste, ampak gledajte, kohezijska politika je na začetku bila namenjena temu, da bi odpravili ali pa zmanjšali neravnotežja. Seveda se moramo soočati z novimi krizami, ja, ampak ne smemo se samo ravnati po krizah um, in se potem ravnati po vetru. Stvar je v tem, da nekatere težave trajajo desetletja, in desetletja potrebujemo, da se stvari rešijo. Naprimer, ja, prej je bilo govora o revoluciji. No, vse to je prav posrečen izraz. Ampak gledajte, kaj lahko naredimo glede ponastavitve ali imamo kakšne konkretne predloge s tem v zvezi. Uh, mislim, da vse izhaja iz izkušenj. Kot prvo, celotna digitalizacija. No, to smo storili. To pa še ne pomeni, da ne bo več papirja v prihodnosti. Dobro je, da bo vse skupaj potekalo hitreje. Vse, vsemu se bo dalo slediti, kar pomeni celoten dostop do podatkov, celoten nadzor. Imamo uveljavljeno tehnologijo in tudi ustrezne standarde, standardizacijo stroškov. Marsikaj treba še izpiliti in napraviti čim bolj horizontalno, kjerkoli je to le mogoče in potem še kot tretje marsikaj smo se naučili iz nacionalnih izkušenj in glede na to mislim, da lahko na evropski ravni gremo še dlje, še više. Lahko bi imeli standardizirane obrazce, naprimer za javne razpise in podobno. Vsi tipi uh, javnih razpisov bi lahko bili standardizirana dokumentacija in to je potem izboljšalo ustvarjalnost, um, kaj ti stvari bi bile bolj fleksibilne. Potem prihodnost mladih. No, gotovo lahko bi, gotovo bi od mene pričakovali kakšen kliše. Vse vemo, kako je brezposobnost med mladimi, je resen problem, sploh v nekaterih državah članicah. No, bodimo pošteni, če govorimo o brezposobnosti mladih potem uh, moramo to ustrezno analizirati in potem je treba pogledati podrobnosti, torej v čem je problem, ali je stvar v trgu, ali je stvar v ravnanju različnih akterjev. Na vsak način je treba gotoviti, kako identificirati težave mladih. To lahko najbolje storimo, če jih vključimo v celoten proces. No, nekoliko čudno je, ko ena skupina govori o drugi skupini, ampak uh, ti dve skupini nista med seboj povezani. Moramo drugo skupino vključiti in potem se lahko skupaj pogovarjamo o njihovi prihodnosti. Vso to prizadevanje se mora nadaljevati, še vedno moramo namenjati sredstva za mikro in makro regionalne strategije. To bo pomemben pristop, ko bomo govorili tudi o Zahodnem Balkanu. Kajti Zahodni Balkan je tudi del Donovske regije, tudi so vključeni v Donovsko strategijo. Potem so tukaj še druge regije, ki spadajo v makroregionalne makro strategije. Marsikaj smo že dosegli, smo spremenili način razmišljanja, povečali zmogljivosti in tako dalje. Potem strukturne reforme. Potrebujemo jih nasplošno, pa tudi bolj specifično tudi uredbi 1303. No, ta ideja je sprožila eh, različne pripombe. No, gledajte, lahko rečem, da želimo doseči soglasje. Tako. Uh, nekateri bi mislili, da se bom poskušal izogniti odgovor, ampak ne, sam bom bolj konkreten, bom odgovoril na to vprašanje. Ali potrebujemo reforme uh, z istim tempom po celotni Evropi. Ja, kako lahko govorimo o koheziji in pa o konvergenci, če pa stvari potekajo različno po državah. Nekje so bolj napredni in hitrejši, nekje pa ravno obratno. Treba se vprašati nekaj drugega. Česa manjka? Kaj potrebujemo? Kaj je treba spremeniti? Torej, ali je to vprašanje ali pa je predvsem vprašanje, ali imamo zadosti poguma in pa javne podpore ter politične volje, da nekaj storimo. Mislim, da sta oba pomembna izziva. Oboje potrebujemo, vsa ta vprašanja. Ko govorimo o reformah, moramo te ustrezno zasnovati, tako da si vzajemo dobre zglede za model. Ampak največji izziv je politični pogum, da dejansko sploh izvedemo reforme. Kaj ti? poznamo dobre prakse, to ni kakšna skrivnost, jih imamo na voljo, potem jih lahko seveda prilagodimo in upoštevamo nacionalne specifičnosti. Ampak vseeno, ne vem, če govorimo o zdravstvu, izobraževanju, o javni upravi, o trgu dela in tako dalje, o gospodarskem upravljanju. Ali lokalni politiki vedo, kaj storiti? Ja, ampak gledajte, potrebujemo javno podporo in pa politični pogum. Potem naprej korupcija in pa goljofijo sistemu. Upam, da nihče ni mislil, da um, s tem, ko želim stvari ponastaviti, da želimo kar pozabiti na goljofije. Ne, tukaj ni nikakršne tolerance do goljofije, ampak elektronizacija teh procesov pomeni celoten odzor v realnem času pameten nadzor je tukaj ključen in v to smer moramo iti. Bom poskušal biti kar se da konkreten. In se bom poskušal držati časa za govor. Torej, nova strategija kot prvo. Potrebujemo industrije z višjo dodano vrednostjo. Potrebujemo čim več naložb v strokovno znanje, v izobraževanje, v know-how, torej um, na vsak način pa je treba tudi poštevati omejitve v evropski industriji. Naprimer, strošek dela ali pa energetski viri so določena omejitev. Če govorimo o večjih načrtih za industrializacijo, mislim, da je treba izpostaviti še nekaj drugega. Imamo visoke stroške dela, ampak to ne pomeni, da moramo to dopustiti tudi v prihodnosti, torej ne smejo ostati tako visoki. Tukaj mislim, da lahko še marsikaj storimo. Potem proračun in pa prihodki po brexitu je to zelo pomembna tema. Torej, kaj so naše možnosti? Imamo lahko manjši proračun, ker Združeno kraljestvo ne bo več prispevalo, ali pa imamo lahko večje prispevke držav, drugih držav članic, ali pa kombinacijo obeh. To je ta kvadratura kroga, število protislove imamo. Vse pa je povezano tudi s vprašanjem lastnih sredstev. Ko govorimo o proračunu, pokažemo kako zelo zaupamo Evropi ali pa ne. Nasplošno rečeno. Za enkrat smo se v glavnem osredotočili na finančne učinke Brexita. Na no, meni pa se zdi bolj bistveno, da govorimo o odnosih med EU in pa Združenim kraljestvom v zvezi z dostopom do enotnega trga? To je predvsej bolj pomeno vprašanje, kot pa samo eh, obseg britanskih prispevkov ali pa kakšna bo izguba eh, ali pa kako bomo se to nadomestili. No, sveda bi rad dodal še kaj drugega, še kakšno podrobnost, ampak ura teče, nič ne reče in mora končati. Gotovo se bomo lahko v prihodnosti še kdaj srečali in uh, bomo lahko odgovorili še na dodatna vprašanja. Jaz se bomo srečali v Sofiji. Uh, eh, Bogarsko predsedstvo bo organiziralo nekaj dogodkov. Uh, odbor v regiji smo sprejeli torej uh, vabilo. Sama sem to sprejel v našem imenu. Hvala lepa, da ste prišli. Hvala lepa za dobro razpravo in bomo lahko nadaljevali. In res veliko srečno uspeha časa predstavlja. Thank you. Next... Sedaj pa gremo naprej na naslednjo točko na dnevnem redu. Poročilo na lasto pobudo uh, skupine zelenih, kohezijska politika in krožno gospodarstvo. Krožno gospodarstvo je politični koncept ki je nasproti običajnemu linarnemu gospodarstvu. Torej, eh, običajni model je vzemi, naredi, eh, vrsi stran. To pa je drugačen model. Tukaj imamo cikličen model, ki je bolj v skladu z eh, načeli spoštovanja okolja in pa z ustreznim upravljanjem naravnih virov. Kozijska politika je ključen instrument za to, da bo krožno gospodarstvo realnost v Evropski uniji. Danes imamo priložnost za izmenjavo mnen z našim vrčevalcem. Vrčevalec eh, je Davor Škrlec. Torej, prosim vam, da besedo, gospod Škrlec. Ampak tisti, ki odhajate iz dvorane, lepo prosim, da ste čim tiše. Torej, bodite čim tiše, lepo prosim. redu sedaj je bolje. Gospod Škrlec. Much, Chair, uh, Hvala, gospa predsednica. Uh, dovolite, prosim, da nadaljujem v hrvaščini. Nimam zelo dolgega govora, ker gre šele za začetek razprave o našem poročilu na lastno pobudo. Dobora. Spoštovana predsedajoča, drage kolegice in kolegi. Najlepša hvala, da ste mi dali priložnost, da predstavim svoje razmišljanje in svoje uh, ideje za pripravo uh, tega poročila krožno gospodarstvo je ena izmed najpomembnejših eh, politik Evropske unije, ki jo je Evropska komisija predstavila v tem eh, mandatu. Evropski strukturni skladi so ključnega pomena za uresničitev ambicioznih ciljev. Zaradi tega menim, da je to poročilo, eh, da se to poročilo pripravlja v pravem trenutku. Namreč na ta način bomo lahko analizirali uspehe kohezijske politike in sicer pri prehodu na krošno gospodarstvo. Pomembno je oceniti situacijo, hkrati pa podati predloge za prihodnje programsko obdobje. Kružno gospodarstvo in pa kohezijska politika potekata eh, po enakem eh, načrtu. Eh, najbolje delujeta, če ju izvajajo naše regije in pa lokalne skupnosti. Tukaj gre eh, za odstop od linearnega modela gospodarstva, ki je eh, uklesan v našo družbo. Razumemo eh, vse negativne posledice našega gospodarstva in krožno gospodarstvo ponuja odgovore na izzive, s katerimi se srečujejo regije in lokalne skupnosti. Rešitve in ideje pa lahko najdemo tako v naši tradiciji, kakor tudi v inovacijah. Po določenih raziskavah Eh, in študijah linearni model razmišljanja eh, stane Evropsko unijo 7,2 milijarde evra na leto. Torej vržemo stran eh, precej sredstev, kot smo to storili v prejšnjem programskem obdobju. Zaradi tega moramo kohezijsko politiko usmeriti v razvoj krožnega gospodarstva. Prednjista moramo dati projektom, ki uh, izkoriščajo obnovljive vire energije in ki zagotavljajo največjo možno vrednost in pri tem uh, ohranitev uh, virov. Poskrbeti moramo tudi za zmanjšanje negativnih učinkov na okolje in na zmanjšanje negativnih postranskih učinkov. To mora biti v središču našega gospodarskega razmišljanja tukaj gre eh, za delitveno gospodarstvo, eh, za možnost eh, popravila proizvodov in za krožnim gospodarstvom bomo spremenili tudi izgled naše krajine. Krožno gospodarstvo in pa kohezijska politika se ne osredotočata zgolj na strukturo, na gradnjo, ampak eh, gre tudi za solidarnost, za približevanje regij in pa eh, lokalnih skupnosti. Kružno, gospod, kružno gospodarstvo mora postati temeljni cilj znotraj kohezijske politike. Na ta način eh, bo lahko kohezijska politika lažje dosegla svoje cilje. Potrebno se osredotočiti na majhna in srednje velika podjetja, ki najbolje poznajo lokalne probleme, poznajo lokalno tržišče in eh, lahko na ta način eh, privedejo do pozitivnih sprememb in pa do ustreznih spodbud eh, za inovacije. Želimo vzpostaviti lokalno dodano vrednost. Poleg tega pa se želimo osredotočiti na tiste materijale, ki jih je lahko reciklirati ter na proizvode, ki jih je lahko popraviti. Eh, potrebno se osredotočite na inovacije in na biorazgradljive materijale, ki se lahko eh, proizvajajo na lokalni ravni. Ti morajo nadomestiti stare materijale. Poleg tega pa je potrebno poskrbeti za boljše upravljanje z odpadki. Pri tem je potrebno poskrbeti tudi za zelena javna naročila, ki predstavljajo 40 odstotkov izdatkov eh, Evropske unije. Na ta način bi lahko spodbudili spremembe, eh, ki bi se izrazile tudi na drugih področjih. Eh, kriterije zelenih javnih naročil moramo približati načelom krožnega gospodarstva. Zaradi tega, da bomo uh, omogočili dodano vrednost za regije in pa lokalne skupnosti, pri tem pa ne smemo povečati obso, obseg. Uh, birokracije. Poleg tega moramo izkoristiti makroregionalne strategije. Makroregije se eh, srečujejo z podobnimi eh, problemi. Poleg tega moramo veliko večjo pozornost eh, posvetiti upravljanju z odpadki. Kmalo bo predstavljen nov in ambiciozen svežen, ki na prvi pogled našim regijam zastavlja skoraj da nepredstavljiv izziv. Eh, ampak eh, z temi načrti bo Evropska komisija seznanila najprej države članice, eh, potem pa tudi lokalne in pa regionalne skupnosti. Upravljanje z odpadki bi lahko veliko bolje potekalo ob upoštevanju krožnega gospodarstva. Če si ogledamo trenutne številke in pa situacijo v državah članicah, lahko vidimo, da so potrebna dodatna prizidevanja, če želimo doseči spremembe določene države članice še naprej načrtujejo uh, ulaganja v uh, odlagališča ali pa v uh, sežigalnice, v najboljšem primeru pa v sortiranje, recikliranje in tako naprej. Takšen tehnološki pristop nas omejuje in nas oddaljuje od krožnega gospodarstva in pa od novih podjetniških modelov. Poleg tega tukaj ne smemo pozabiti na okolje, na javno zdravje in pa na področje energetike. Z raziskavami na tem področju lahko zagotovimo dodano vrednost. Najlepša hvala za vašo pozornost eh, in veselim se že prispevkov kolegov, ki lahko le izboljšajo moje poročilo. Najlepša hvala. Uh, hvala, zdaj pa poročevalci v senci. Prvi bo gospod Bogovič, izvolite. Besedo. Hvala kolego Davorju za izhodišča in želim obilo dobrega dela, skupnega dela, verjamem, da bo, kajti govorimo o pomembnem področju. Eh, vsi vemo, da je pritisk na vire naravne iz dneva dan večji, razlogi so zelo enostavni, vedno več nas je na planetu, eh, vsak posameznik pa tudi porabi vedno več virov od vode, hrane, energije, zato tudi obremenjevanje okolja in pa izkoriščanje virov nekaj, kar se moramo zelo zavedati in tudi ukrepati v drugo smer. Ko govorimo o krožnem gospodarstvu, sam največkrat rad rečem, da nas danes ne bi bilo to, tu, če se znotraj kmetijstva ne bi znali posluževati principu krožnega gospodarstva že stoletja, desetletja in da je ta naravni proces kroženja snovi v naravi v kmetijstvu stalnica, zagotovo pa ponuja ravno kmetijstvo in pa gozdarstvo celo vrsta priložnosti, da lahko s temi naravnimi viri bioviri tudi nadomestimo fosilne vire ki eh, sicer v nadaljevanju zelo ogrožajo okolje v kolikor eh, jih uporabljamo eh, gre za cela vrsta priložnosti kjer je na eni strani v okviru sonaravnega kmetovanja v so priložnosti v okviru osnovne kmetijske dejavnosti veliko se dogaja tudi na področju na področju biogospodarstva in eh, na tem področju poznamo tudi to da je znotraj eh, našega eh, sklada horizona že tudi tako imenovan joint undertaking za bio based se pravi biogospodarsko področje kjer je skoraj devetsto milijonov evrov katerim tudi zasebni sektor dodaja tri milijarde evrov in imamo velik denar za razvoj tehnologij za nove produkte, za to, kako tudi z novim znanjem, inovacijami v Evropi eh, eh, ustvarjamo nova delovna mesta, pridobivamo nove materijale, hkrati pa, kar je zelo pomembno, ustvarjamo delovna mesta v ruralnem območju, kjer je tudi potreba po delovnem mestu v luči ohranjanja posebnosti podeželja zelo pomembna. Tako da na nek način v okviru Horizona so ta sredstva že locirana, nadaljevanju pa je seveda znotraj tako prvega kmetijskega stebra kakor tudi znotraj programa razvoja podeželja veliko priložnosti ravno za to področje, ki je povezano z kmetijstvom, gozdarstvom, predlovalno industrijo, z malimi podjetji na tem področju. Eh, kar se tiče kmetijstva je eno od eh, zelo pomembnih področji tudi spreminjanje navad, se pravi na področju hrane, eh, eno tretjino hrane zavržemo, po drugi strani tudi prihajajo novi prehranski koncepti in tu mislim, da je tudi cela vrsta priložnosti, kjer lahko eh, ohranimo pritisk na vire oziroma ohranjamo naravne vire. Eh, komunalni odpadki so bili tu omenjeni, eh, vemo za te prioritete, kjer je seveda osnovna predelava odpadkov tista, ki je ključen, ključ, kateri dajemo največji poudarek. Eh, tudi to je cel, s kohezijskimi sredstvi že bilo v preteklosti marsikaj narejenega in prav tako je tu priložnost na eni strani z kohezijskimi sredstvi za ta osnovno infrastrukturni del, kar se tiče ravnanja z odpadki, z ostalimi sredstvi pa predvsem za razvoj malih in srednjih podjetij, za regionalni razvoj pa tudi za celo vrsta priložnosti, ki jih ti materijali dajo ne zgolj z neko osnovno sortiranjem, ampak tudi s predolavo in ponovno uporabo. E, tu pride tudi polje energetike, kot je bilo že rečeno, tako na področju odpadkov, predvsem pa tudi v ostalih področjih, kjer se tudi v biogospodarstvu e, hitro srečamo s tem področjem, od lesne biomase pa vse do bioetanola in podobnih stvari, ki so lahko stranski produkti v neki, nekem biogospodarstvu. Pri tem mislim, da je zelo pomembno, da ne smemo pozabiti na izobraževanje, na spreminjanje miselnosti, predvsem med mladimi, Eh, spreminjanje miselnosti tudi v šolstvu, eh, da upeljemo te principe, da začnemo v glavah spreminjati svoje razvojne koncepte in pa koncepte gospodarstva. Ključna vloga lokalnih skupnosti, regionalnih skupnosti, tam je realno življenje, tam se te stvari dogaja, zato je toliko bolj potrebno, da se sredstvi, eh, tudi s kohezijskimi sredstvi oziroma strukturnimi skladi te stvari, te stvari pod, podpirajo v prihodnje toliko za uvod. Z veseljem se bom tudi eh, v nadaljevanju eh, z amandmaji in pa pri sestavljanju poročila vključil v to delo. Thank you very much. Ms. Malkova, the shadow rapporteur. The floor is yours. Ďakujem pekne za slovo. Keď si uvedomíme, o čom hovoria štatistiky, ktoré... Hora. ...na všetky... Če se ne bomo posvetili krožnemu gospodarstvu, potem to ne bo dobro za našo prihodnost, pa tudi ne eh, za našo fauno in floro ali pa za prihodnost ljudi. Eh, poskrbeti moramo za to, da bomo vlagali v krožno gospodarstvo. Mislim, da se lahko z tem strinjamo. Eh, komisija je predlagala celo vrsto ukrepov za krožno gospodarstvo in to ravno pretekli teden in uh, ti uh, predlogi so bili predstavljeni že leta 2015 v okviru akcijskega načrta za krožno gospodarstvo. Sedaj pa je pomembno, da se države članice dogovorijo o izvedbi tega načrta. Uh, naša uh, skupina S&D je pripravila dokument eh, na temo akcijskega načrta za leto 2015. Zaradi tega je moje delo tudi precej lažje, kajti lahko se oprem na stališče S in D. Eh, pisnega osnutka še nismo prejeli strani eh, poročevalca, vendar pa smo slišali njegov ustni prispevek in lahko rečem, da skupina SND meni, da je zelo pomembno, da finančna sredstva iz obzorja 2020 namenimo za ekološke inovacije, za uh, podpiranje uh, raziskav in razvoja in uh, za podporo recikliranju ter vsem, ki se zatem ukvarjajo na lokalni ravni je potrebno skupnosti vključiti v proces eh, recikliranja. Poleg tega moramo ukrepiti tudi število delovnih mest eh, na področju krožnega gospodarstva. Ko govorimo o reciklaži, ne mislim zgolj na plastiko ali pa na steklo ali pa na gospodijske odpadke, ampak menim eh, oziroma mislim tudi na gradbene materijale in pa na eh, pohištvo. Pri tem pa ne smemo pozabiti na uporabnike, kajti uporabniki so ključnega pomena za krožno gospodarstvo z ustreznimi informacijami, eh, z eh, kampanjami o zaveščanja v šolah in za podporo nevladnim organizacijam eh, lahko veliko dosežemo. Lahko izvajamo tudi večji pritisk na države članice, tako da bo krožno gospodarstvo postalo obveza. Dobre primere že imamo v Evropski uniji, imamo države članice, eh, ki eh, že eh, skrbijo za ustrezno reciklažo odpadkov in ponekod so številke trikrat višje kot pa v drugih državah članicah in zato se moramo zastaviti vprašanje, zakaj se to dogaja. Vlagati moramo v krožno gospodarstvo. še prav posebej eh, tistih, eh, v tistih eh, sektorjih, kjer bodo delavci zaradi tega izpostavljeni nevarnim snovem. V to je treba več ulagati. Gospod Van Miltenberg. Hvala. Spregovoril bom v imenu našega poročevalca, gospoda Ostrevičjusa. Mi smo vedno podpirali prehod na krožno gospodarstvo. To je ključnega pomena za dolgoročno in trajnostno rast v Evropi in za konkurenčnost, kot tudi za lokalni in regionalni razvoj. Evropa eh, ne sme biti več družba, ki meče proč, ampak se mora eh, obnašati bolj odgovorno. Eh, Naprimer z recikliranjem odpadkov v možne nove vire. Mislim, da bomo na ta način odprli novo okno priložnosti za rast in delovna mesta v prihodnosti v Evropi. S tem bomo eh, spodbudili eh, realne dejavnosti, moramo pa tudi podpreti eh, naše ambicije in cilje, kar se tiče krožnega gospodarstva in pa kohezijske politike. Naš poročevalec v Senci se veseli, dela pri tem poročilu, upa na dobro sodelovanje in sam bi rad povedal, Ehm, da so s tem povezane velike priložnosti, eh, naprimer eh, ekološko gospodarstvo, biogospodarstvo, podjetja eh, v tem sektorju že obstajajo in naš odbor vidi veliko priložnost tudi za ta del krožnega gospodarstva. Hvala. Hvala, gospod Van Miltenburg. Gospa Tomašič je prišla skoraj pravočasno, tako da bo zdaj dobila besedo, ker je tudi poročevalka v senci. I'm very sorry first because I had to go to a uh opravičujem se, morala sem glasovati v odboru Peš. Bom pa govorila hrvaško, hvala. Naša trenutačna upotreba resursa nije održiva. Eh, uporaba eh, virov, eh, kot jo imamo dan danes, je neuzdržna, kajti uporabljamo več virov, kot jih lahko naša zemlja proizvede. Do leta 2050 se bo število potrošnikov srednjega razreda povečalo na 6,7 milijard in to bo povečalo tudi pritisk na potrošnjo in pa na okolje. Modern način življenja zahteva vse večje udobje in to ima tudi svoje ceno vzemimo za primer samo uporabo plastike, ki jo je zelo težko reciklirati. Nažalost, številni plastični proizvodi zaključijo v oceanih in morjih. Na ta način ogrožajo življenje v morju in posredno tudi ljudi. V Republiki Hrvaški in eh, tudi v eh, drugih eh, sredozemskih državah smo lahko bili priča grozljivim prizorom na plažah, kjer eh, smo lahko videli na tone eh, odpadkov. Eh, število odpadkov pa se le še povečuje. Tukaj gre za nevarnost, ki se je zavemo šele, ko te odpadke vidimo na urbanih območjih vendar pa eh, so še veliko nevarnejši eh, ostanki v morju, ki jih ne vidimo. Govorim o mikroplastiki, ki zelo negativno vpliva tudi na eh, človeško zdravje. Tukaj gre za linearno gospodarstvo, ki temelji na načelu proizvedi, uporabi in zavrži krožno gospodarstvo se mora osredotočati na več kot le na učinkovito rabo izdelkov in pa na reciklažo. Pri krožnem gospodarstvu se je potrebno osredotočiti na pridobivanje eh, novega znanja in pa na dosego napredka. Eh, politiki morajo imeti dovolj znanja in imeti morajo tudi dovolj informacij in pa podatkov za sprejemanje eh, vplivnih in pa prožnih odločitev. Eh, pozdravljam eh, poročilo Evropske agencije za okolje o krožnem gospodarstvu v najnovejšem eh, poročilu, ki ima naslov Circular Economy in pa govori o proizvodih in pa o uporabi izdelkov v skladu z načeli krožnega gospodarstva. Gre recimo za to, kako bi lahko spremenili trenutne trende linearnega gospodarstva, kako uh, mobilne telefone in podobno vključiti v okrožno gospodarstvo. Spontan prehod namreč ni mogoč. Potrebna je eh, močna javna in pa zasebna podpora ki bo omogočila smernice za prihodnje delovanje. In le na ta način bomo lahko spostavili krožno gospodarstvo. Družba in pa uh, poslovni eh, sektor. Uh, se morate tudi osredotočiti na nove trende. Prehod na krožno gospodarstvo predstavlja veliki ziv za evropske države, kajti te bodo morale poskrbeti za temeljite spremembe. Krožno gospodarstvo se ne bo razvilo brez dobro premišljene politike. Eh, tisti, ki sprejemajo odločitve, si morajo zastaviti cilje in spremljati tudi izvajanje teh ciljev. Zato so potrebni eh, gospodarstveni instrumenti, pa tudi v spodbude za popolno uporabo ali pa reciklažo. Poleg tega pa so potrebni tudi ekološki davki, zato da bi zmanjšali proizvodnjo embalaže za enkratno uporabo, še prav posebej, če obstajajo tudi alternative. Najlepša hvala. Hvala, gospoda Papadimulisa ni, bo pa gospa Mišel zgovorila v njegovem imenu lepa, gospa eh, predsedojoča. Kolega Papadimulis mora ravno kar glasovati v nekem drugem odboru, zaradi tega bom spregovorila z veseljem v njegovem imenu. Ja. Kohezijska politika je pravzaprav ključ eh, do eh, uresničitve krožnega gospodarstva. Tukaj gre recimo za inovacije, za konkurenčnost majhnih in srednje velikih podjetij, gre za nizkooglično eh, gospodarstvo in pa uh, nizkooglična vlaganja. Glede tega se strinjamo in uh, moja skupina bi prav posebej rada poudarila, da gre pri določanju ciljev predvsem za temo, o kateri pogosto razpravljamo in ki je neizpodbitna in tukaj uh, menim. Uh, oziroma mislim na uh, slabo stanje okolja, Eh, poleg tega pa gre tudi za zmanjšanje eh, družbenih razlik in tudi to je pomemben cilj kohezijske politike. To lahko dosežemo le, če omogočimo inovacije, če vzpostavimo nova delovna mesta, če podpremo mlade podjetnike in če podpremo majhna in srednje velika podjetja eh, v regijah in jih spodbudimo k uporabi obnovljivih verov energije prehod na krožno gospodarstvo predstavlja pri tem eh, veliko priložnost. Na ta način eh, bi lahko uresničili cilje trajnostnega razvoja, eh, ki smo izprejeli v okviru pariškega sporazuma. Kajti strategije v okviru krožnega gospodarstva bi lahko pripomogle k zmanjšanju negativnih učinkov na podnebje. 67 odstotkov toplogrednih plinov je eh, povezanih eh, z eh, uporabo trenutnih materijalov. To so povedali že moji predhodniki. Zaradi tega morajo države članice igrati vključno vlogo pri vzpostavitvi krožnega gospodarstva, potrebno pa je zagotoviti tudi ustrezno kohezijsko politiko, ki bo imela na voljo dovolj sredstev za podporo krožnemu gospodarstvu in eh, zelo eh, hvaležna sem za to, da je tudi eh, poročevalec opozoril na to, da je lokalna raven pri tem odločilnega pomena. V poročilu so bile navedene tudi javne in pa zasebne investicije. Uh, šlo je za nova zelena delovna mesta, za nova vlaganja, eh, za eh, razvoj novih tehnologij in tako naprej. Tudi o tem je danes govoril poročevalec. Menimo, da je zelo pomembno, da Evropska komisija opozorimo tudi na to, da eh, te teme ne bi smeli obravnavati zgolj tukaj v odboru za regionalni razvoj, ampak uh, bi se bilo s tem potrebno ukvarjati tudi v okviru industrijske politike in pa uh, na drugih področjih. V zaključek naj povem, da krožno gospodarstvo tudi odlično uh, spada uh, v novo strategijo Evropske komisije za plastiko. Kljub temu pa moram še enkrat povdariti, da vsak cilj, o katerem razpravljamo v zvezi s tem in ko govorimo o reciklaži, da se moramo v prvi vrsti odpadkom izogniti, šele potem pa moramo govoriti o drugih strategijah in tudi tukaj bi lahko komisija še veliko storila. Hvala, gospa Damato. Najlepša hvala kolegu. Zelo dobro eh, smo sodelovali, kar zadeva eh, krožno gospodarstvo. Eh, to je nov način gospodarstva. Leta 2015 je Evropska komisija sprejela svežen ukrepov za krožno gospodarstvo, da bi pomagala podjetjem in pa potrošnikom pri tem prehodu na krožno gospodarstvo. sredstva oziroma eh, proizvodi se morajo uporabljati na eh, trajnosten način, tako da bi zmanjšali vpliv eh, na, negativen vpliv na okolje in pa na zdravje človeka. Zato je ključnega pomena, da uresničimo to strategijo. Pri tem pa je potrebno zagotoviti tudi ustrezna sredstva in uresničiti operativne programe v državah članicah. Potrebno se pogovarjati tudi o obdobju po leta 2020. Potrebno je povezati sredstva iz kohezijske politike za sredstvi iz eh, obzorja 2020. Gre za 150 milijonov evrov. Poleg tega eh, pa eh, je potrebno upoštevati tudi ulaganje v krožno gospodarstvo na nacionalni ravni. V eh, letu 2017 je Evropska komisija predstavila svoje poročilo eh, in ocenila nekatere strategije iz akcijskega načrta. Še prav posebej tukaj gre eh, za odpadke, za prodajo na spletu in tako naprej. Randa bi spregovorila o ključnem rezultatu pogajanj o svežnju za odpadke mislim, da potrebujemo eh, preobrat zaradi tega, da eh, bi dosegli pozitiven rezultat in do tega preobrata mora priti v državah članicah. Po dolgih pogajanjih sta parlament in svet eh, našla sporazum o tako imenovanem svežnju o odpadkih, vendar pa države članice niso želele pravih sprememb niso bile za hiter prehod na krožno gospodarstvo in tudi ne za zmanjšanje odpadkov na občinski eh, ravni. Tukaj gre le za 10 odstotkov odpadkov, eh, ki jih eh, proizvaja naša industrija. Tukaj gre za zelo majhen korak naprej. In v gibanju pet zvezdic smo upali, da bodo države članice bolj pogumne. Evropski parlament eh, je zahteval eh, petodstotno mejo za obdobje do leta 2030. Eh, ampak države članice tega niso sprejele. Poleg tega tudi niso sprejele načela o ponovni uporabi Evropskega parlamenta. To bi vodilo k ustvarjanju novih delovnih mest. Potem pa so tukaj še, potem pa je tukaj še zavržena hrana. 80 eh, milijonov ton hrane naj bi bilo eh, odvržene eh, vsako leto. To povzroča stroške v vrednosti 43 milijard evrov. 143 milijard evrov. In uh, za zmanjšanjem uh, teh odpadkov bi uh, lahko tudi veliko privrčevali cilj eh, je bil 30 odstotkov eh, do leta 2030. Eh, to je predlagal Evropski parlament. Ampak države članice tega niso sprejele. Lahko pa bi se za to prostovoljno odločile. In to kaže, kako bi morali biti veliko bolj ambiciozni na vseh ravneh. Pri tem bi morali vključiti regije in pa tudi lokalne skupnosti. Boriti se moramo za bolj ambiciozne cilje, zato da bi ustavili zato, da bi ustvarili nova delovna mesta, zaradi tega, da bi zmanjšali uh, izpuste CO2 in zato, da bi vzpostavili bolj trajnostno gospodarstvo. To dolgujemo prihodnjim generacijam. Torej, kako se odzvati eh, na ta kompromis? Eh, kar zadeva naš odbor, bi lahko začeli z tem poročilom. Lahko bi podali predloge za obdobje po letu 2020. Lahko zahtevamo več sredstev za specifične cilje lahko zahtevamo več eh, sredstev uh, za uh, reciklažo in to je le nekaj predlogov, ki bi jih lahko obravnavali na seji poročevalc. Vse si, hvala lepa. Uh... Hvala. Še dve imeni imam na seznamu. Dva govorca se bosta še javila, gospod Rope bo prvi gerbiami kolegos iš tikrųjų labai džiugu kad praktiškai esam vienmi najlepša hvala gospa predsedujoča zelo me veseli da uh, se uh, strinjamo glede temeljnih točk zdaj je čas da zahtevamo več eh, da okrepimo naša prizadevanja in upam, da bo k temu pripomoglo tudi naše delo. Če smo že sprejeli zaveze glede eh, zmanjšanja uporabe fosilnih goriv v Evropi, potem moramo sprejeti tudi določene roke za prehod na krožno gospodarstvo zelo eh, me je razveselilo, ko sem prebral poročilo v medijih in sicer, da naj bi litovska železnica od prečetka tega leta prišla na eh, zelen električni tok, eh, torej je prišlo do vzelinitve našega železniškega prometa zakaj ne bi uh, imeli uh, podobnih ciljev na ravni celotne Evropske unije? Zakaj to ne bi veljalo za vse železnice? Zakaj eh, ne bi sprejeli zaveze glede osvetljevanja mest in pa uh, vasi? Zakaj ne bi zato uporabljali zgolj zeleno energijo? potem bi eh, tudi gospodarstvo spoznalo, kako pomembna eh, so ta področja in bi več ulagalo v to. Potrebno bi bilo zagotoviti tudi odkup eh, zelene električne energije, tako da bi proizvajalci eh, te energije imeli ustrezna zagotovila. Eh, vendar pa mislim, da moramo predvsem določiti konkretne roke. Hvala lepa, gospod Van Istler. Ja, eh, Hvala za besedo. Veseli me, da obstaja široka podpora za ta pristop. Še eno poročilo imamo, o katerem bomo glasovali prej, mogoče marca in sicer o regionalni politiki in o kopu 21, torej o pariškem podnebnem sporazumu. Prejšnji teden smo že razpravljali o tem in eh, zdaj ta pariški sporazum eh, skušamo uvesti v naše politike, ga izvajati po evropskih mestih. In to se zelo dobro povezuje s tem, eh, kar je v poročilo zapisal moj kolega iz skupine SND. Eh, zadovoljni smo z neskom 5,2 milijarde iz strukturnih eh, skladov in investicijskih skladov za procesiranje odpadkov v državah konvergenčnosti. Vidimo, da se 90 odstotkov tega denarja res porabi za ta namen. Veliko je tudi sporazumov na tem področju in iz tega lahko vidimo, da stvari dobro delujejo. Leta 2016 je bila Bratislava zelena prestolnica Evrope in tudi tam smo lahko videli, da se stvari dejansko dogajajo in da to ne predstavlja prehudega bremena za državljane. Mislim, da smo zaradi tega lahko optimistični. pa še zadnji komentar. Eh, govorili smo o novi plastiki in o temah, ki jih je izpostavila pred kratkim komisija. Naši eh, državljani ne vedo vedno, da so vse te stvari na voljo, torej informacij ni dovolj. Eh, vidimo otroke, ki se na plaži igrajo s plastičnimi igračami. Eh, potem pa to ostane na plaži, ampak če bi bila eh, ta plastika razgradljiva, bi to predstavljalo vse skupaj veliko manjši problem. Mislim, da je stališče kemične industrije tudi tako močno, eh, da ustrajajo pri nerazgradljivi plastiki. Mislim, da bi morali državljanom predvsem sporočiti to, kako so ta vprašanja pomembna. Hvala. E, to je bil naš e, zadnji govorec, zdaj pa bo spregovorila gospa Miladinova e, za Evropsko komisijo. Hvala, gospa predsednica. Zelo pozitivno je bilo slišati vsa ta stališča o krožnem gospodarstvu. Za naše gospodarstvo in pa za trajnostno tranzicijo je to res pomembno. V DG regijo zelo podpiramo ta svežen kajti kohezijska politika že docega, dosega precejšnje rezultate na področju krožnega gospodarstva. Ko je bil svežen predlagan, so naše uredbe že obstajale, tako da ni v njih zapisana beseda krožno gospodarstvo. Ampak govorimo pa o učinkoviti uporabi virov, o inovacijah eh, in zagotavljamo tudi podporo za podjetja. Vse to že obstaja. Eh, mi eh, vse čas, že kar desetletja, podpiramo ustrezno predelavo odpadkov. Veliko potencijala seveda še obstaja za nadaljni razvoj. Rada bi pa izpostavila eh, dva vidika in sicer naložbe v upravljanje z odpadki. Več kot pet milijard je bilo temu namenjenih in to se nam zdi zelo pozitivno. In v primerjavi s prejšnjim obdobjem pa vidimo, da se zdaj bolj usmerjamo v eh, preprečevanje eh, pretirane količine odpadkov in tako naprej, potem bolj se organizira ločevanje odpadkov. Torej, zdaj se bolj osredotočamo na to, da bi stvari dejansko izvajali in pomagali ljudem, da to tudi sami počnejo seveda še vedno obstajajo velike potrebe po infrastrukturi, tudi eh, kar se tiče obratov za predelavo odpadkov in upravljanje z odpadki. To posebej velja za eh, manj razvite regije. Omenjala so se tudi odlagališča za odpadke. In v tem novem obdobju imamo eksante pogojevanje za odpadke. Vidimo, da eh, se je treba povezati z načrti za eh, upravljanje z odpadki. Države včasih imajo te načrte, ampak eh, potrebna je povezava za to, da bomo lahko ciljno usmerili naše naložbe in da bomo dobro strukturirali predelavo odpadkov ni bilo dovolj govora o mogoče odlagališčih za odpadke, zdaj pa vidimo, da se tudi to spreminja. Kaj še počnemo? Zagotavljamo tudi pomembno podporo v okviru makroregionalnega sodelovanja pri čezmejnih regijah. Naprimer, krožno gospodarstvo je že izhodišče za številna področja, kjer smo dejavni. No, želela pa sem povdariti še nekaj in sicer podpora, ki jo zagotavljamo za inovacije. Vsi ste slišali eh, že tisočkrat o pametni specializaciji. Eh, to je tisto izhodišče, tista baza. Eh, imamo 41 milijard za to temo, krožno gospodarstvo so si regije izbrale, prav tako učinkovitost pri uporabi sredstev. Eh, zato nimamo tukaj točnih vsot za vsako področje posebej oziroma eh, nimamo pregleda, koliko gre za krožno gospodarstvo, ampak ta tema je zelo povezana tudi s pametno specializacijo, ki jo že izvajajo regije. Potem biogospodarstvo, to ste tudi omenjali in uh, To je tudi povezano s pametno specializacijo. Vsekakor ima Evropska unija tukaj priložnost. Eh, zdaj vemo, da Kitajska noče več uvažati eh, naše odpadle plastike in eh, imamo priložnost, da plastiko nadomestimo z drugimi proizvodi, iz biogospodarstva naprimer. In s tem je spet povezana pametna specializacija in pa inovacije. Eh, mi vse čas nudimo podporo tudi za infrastrukturo za ta področja. Rada bi omenila še to, da so prispevki že eh, precejšnji. Zdaj moramo pa pogledati, kako eh, se bo to pretvorilo v neko tranzicijo za naše gospodarstvo in kako se bo to preneslo iz tega obdobja tudi v prihodna obdobja. Rada bi pa povdarila, da je krožno gospodarstvo v naših politikah že zelo prisotno in pomembno. Pomembno je za regije in zato je seveda pomembno tudi za nas, ki se z regijami ukvarjamo. Hvala. Hvala. Če gospod Škarlec za zaključek, izvolite. Zahvaljujem, gospođo predsedavajuća. Hvala lepa, gospa predsedojoča. Ne bom eh, govoril dolgo, rad bi se samo zahvalil kolegicam in kolegom za današnjo razpravo. To, eh, kar bi rad eh, izpostavil, je, da moramo vzpostaviti tesno povezavo eh, med krožnim gospodarstvom in pa kohezijsko politiko. Poleg tega pa ne smemo pozabiti tudi na demografski razvoj in našo politiko na tem področju, kajti eh, veliko držav eh, prejemnic kohezijske pomoči se srečuje z pojavom ocelitve mladih v bogatejše države članice in to uh, vodi v uh, težave v zvezi z demografskim razvojem in uh, na ta problem bi lahko uspešno odgovorilo krožno gospodarstvo. Izpostavljeno je bilo, da je, pa, da je pomembna tudi pametna specializacija uh, in. Uh, da bi to moral biti eden izmed ciljev. Govorim o strategiji pametne specializacije. Na ta način bi lahko ukrepili ekološke inovacije in pa ulaganja v eh, raziskave. Potrebujemo namreč nove materijale, ki jih bo lažje reciklirati. Poleg tega pa potrebujemo tudi proizvode, ki se ne bodo tako hitro kvarili in ki jih bo lahko popraviti. Za konec bi še enkrat povdaril, kako zelo pomembna so javna naročila. V javna naročila je potrebno vključiti Eh, načela kružnega gospodarstva, kajti z tem bo eh, javni sektor eh, postal uspodbujevalec razvoja. Zasebni sektor pa ravno tako potrebuje vzpodbude na tem področju. Mednarodna organizacija za standardizacijo je pripravila tudi standard vzdržnega poslovanja in v to je vključila tudi krožno gospodarstvo. Torej imamo tudi na tem področju sedaj mednarodni standard, ki ga lahko uh, uporabi tudi zasebno, zasebni sektor. Eh, recimo v parlamentu uporabljamo sistem EMAS, eh, e eh, to je sistem, ki velja torej za javni sektor in na ta način bi lahko poskrbeli za usporeden razvoj javnega in, in zasebnega sektorja na tem področju. Še enkrat najlepša hvala vsem za vaše mnenje. Hvala. Kolikor sem razumela, boste marca predstavili svoj osnutek poročila, tako da bomo potem verjetno maja lahko glasovali. Želimo veliko uspeha in pa dobrega sodelovanja s poročevalci v senci. Zdaj pa še naslednja točka na našem dnevnem redu in to je mnenje našega odbora v postopku razrešnice za leto 2016, splošni proračun Evropske unije, komisija. Odbor KONT trenutno pripravlja svoje poročilo o razrešnici za komisijo, kar se tiče izvajanja proračuna za leto 2016. Odbor regij pripravlja mnenje, za katero sem sama poročevalka. Danes bom predstavila osnutek mnenja, ki se osredotoča predvsem na zmanjšanje ocenjene stopne napak eh, na našem področju izdatkov. Osredotočamo se tudi na glavne vire za preostale napake in tudi na izzive, ki so povezani z izvajanjem proračuna v trenutnem programskem obdobju. Zato, da bomo upoštevali časovnico glavnega odbora, moramo glasovati o našem mnenju eh, tukaj februarja. Zato bom danes predstavila osnutek mnenja. Eh, pričakujemo pa predloge sprememb k temu mnenju do torka 30. januarja opovdne, to je naslednji teden. Zdaj pa bom spregovorila v bolgarščini. Dragi kolegi in kolegice, veselje mi je, da lahko predstavim osnutek mnenja našega odbora o postopku razrešnice za Evropsko komisijo. Veste, da je to zelo pomembna faza, gre za izvajanje kohezijske politike po analizi letnega poročila računskega sodišča. In eh, generalnega direktorata Evropske komisije. Mm, torej, po tej analizi bi zdaj rada predstavila svoje mnenje kot poročevalka za to področje. Veseli me, da kot je tudi zapisano, da eh, je prišlo pri stopni napake do zmanjšanja z 5,2 odstotka v letu 2015 na 4,8 v letu 2016. To kaže, da je prišlo do uh, splošnih izboljšav uh, korektivnih ukrepov. Uh, in sicer po zaslugi Evropske komisije in držav članic. In tudi prvič v zadnjih letih je računsko sodišče podalo mnenje s pridržkom o pravilnosti transakcij povezanih z računovodskimi izkazi za leto 2016. poročilo računskega sodišča pa kaže, da so države članice imele dovolj časa in priložnosti, da popravijo napake, preden so prišle zahteve za povračilo. In tako so imele možnost zmanjšati ocenjeno stopno napak pod prak pomembnosti. V zvezi s tem tudi pozivamo države članice, naj ustrezno ukrepijo upravne in nadzorne sisteme in ohranijo to stopno napake. Večinoma je pri napakah šlo za uh, državno pomoč, zato države spodbujamo naj uh, izvajajo preventivne ukrepe za izboljšanje izvajanja pravil o državni pomoči. Smo zaskrbljeni, ker uh, so države članice uh, tri leta po začetku obdobja imenovali le 77 odstotkov organov pristojnih za programe. In zato pozivamo države članice in komisijo naj tesno sodelujejo pri tem postopku. Potem nas skrbijo tudi zamude pri izvajanju programov in sicer za obdobje 2014 do 2020, leta 2016 je skupni znesek proračunskih obveznosti dosegal približno 238,8 milijarde evrov, predvsem zaradi teh zamud. Te eh, pomakljivosti je treba odpraviti, še posebej pri načrtovanju naslednjega večletnega finančnega okvira. Seznanjeni smo tudi s strateškim poročilom iz leta 2017 o izvajanju evropskih strukturnih in investicijskih skladov. Eh, izvedenih je bilo naložb eh, v vrednosti 278 eh, milijard evrov. Ugotavljamo pa, da je bilo tudi velike dodane vrednosti naložb kohezijske politike za vse regije v Evropi. Uh, Povprečna stopna izplačil za finančne instrumente konec leta 2015 je bila eh, le 75 odstotkov, kar kaže, da možnosti teh instrumentov še niso v celoti izkoriščene. Mislimo, da bo revizija finančne uredbe bistveno prispevala k poenostavitvi, izboljšanju in optimizaciji eh, uporabe instrumentov v sedanjem programskem obdobju. Na koncu pa tudi pozivam komisijo naj pregleda učinkovitost uporabljenih kazalnikov uh, in pozivamo jo tudi naj izboljša celotni sistem za merjenje uspešnosti pri ponovnem preverjanju mehanizma za izvajanje za obdobje po letu 2020. To je besedilo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 Govorim v imenu poročevalca v Esenci, Tamasa Dojča, in rad bi predstavil uh, njegove predloge, kaj ti žal uh, se gospod Dojč ni mogel udeležiti naše seje. V veliko veselje uh, nam je, da stopnja napak iz leta v leto upada. Potrebno je zmanjšati upravno breme, to bi najbrž še zmanjšalo stopnjo napak. Poleg tega se mi zdi pomembno, da vas opozorim tudi na to, da ne spoštovanje pravil še ne pomeni goljufije. Zaradi tega je zelo pomembno, da sankcije uvedemo eh, zgolj, če je to zares potrebno. Eh, govorim seveda o zaustavitvi plačil. Poleg tega bi rad opozoril na to, da države članice igrajo zelo pomembno vlogo pri ulaganjih in pa pri izgradnji kapacitet eh, za ulaganja. Poskrbeti moramo za izmenjavo najboljših praks. Strani, strinjam se eh, s poročevalko, kar zadeva uporabo finančnih instrumentov. Finančni instrumenti so lahko izjemno koristni, ampak pri regionalnem razvoju eh, so ključnega pomena tudi posojila. Vsaka investicija ne more biti dobičkonosna in uh, dobičkonosnost ne sme biti eh, temeljni kriterij. Gospod Tamas Dojč bo na tej osnovi tudi pripravil predloge sprememb. Najlepša hvala. Hvala. Naslednji poročevalec v senci, gospod Von, ki ga ne vidim. Zato bo besedo zdaj dobila gospa Tomašič, poročevalka v senci v imenu EKR. Hvala lepa, Tubaš. Najlepša hvala. No, nimam ravno veliko povedati na to temo, eh, kaj ti mislim da se je pokazal pozitiven učinek korektivnih ukrepov. Torej, dober razvoj, ampak lahko bi se odrezali še boljše. Dobro, pa nadaljujemo, gospa Mikels. Ja, tudi jaz se lahko pridružim. Gospa eh, poročevalka, vaš osnutek poročila zares vsebuje vse najpomembnejše točke, hkrati pa eh, menim tudi, da bi morali izpostaviti eh, težavo eh, povezano z neizplačili leta 2017, eh, je bilo neuporabljenih veliko sredstev, govorimo o milijardah, ta se potem vračajo v države članice. Mislim, da bi morali spremenjeno finančno uredbo ne le znižati stopnjo napak, ampak tudi izboljšati absorpcijsko sposobnost. Eh, hkrati pa bi se mi zdelo napak, eh, da bi eh, potegnili zaključek iz tega počasnega črpanja sredstev in sicer zaključek, da ta sredstva niso potrebna. Mislim, da jih še kako potrebujemo v manj razvitih državah. In še prav posebej eh, v tistih državah, kjer je odstotek evropskih eh, sredstev eh, pri ulaganjih višji. V teh primerjih so potem posledice veliko večje, če do dejanske izvedbe vlaga ne pride. Najlepša hvala, torej smo na pravi poti in mislim, da bomo prišli do dobrega zaključka. Much, hvala, gospod Škrlec je naslednji. Thank you, Uh, Hvala, zelo kratek bom. Ta osnutek mnenja je zelo ravnotežen, omenjene so glavne teme. Uh, moramo pa ostati previdni pri boju proti uh, goljufijam in se še naprej truditi za zmanjšanje stopne napak. No, treba je izgraditi kapacitete, um, še naprej jih krepiti in uh, sodelovati pri tem tudi s Transparency International. Hvala. Thank you very much, Ms. D'Amato. Hvala, gospa D'Amato. Hvala lepa, gospa predsedujoča. Povedati moram, da se strinjam z številnimi točkami eh, navedenimi v vašem osnutku, še prav posebej za stopnjo napak, eh, ki jo omenja računsko sodišče za leto 2016. Dobro je prišlo, da je, dobro je, da je prišlo do Eh, znižanja stopne napak eh, od 5,2 eh, na 4,8 v obdobju 2015 do 2016. Vendar pa smo daleč od sprejemljivega pragu, govorim o dveh odstotkih. Govorimo o nizkih odstotkih, ampak tukaj gre za ogromne vsote. Eh, lahko eh, bi storili še več in to tudi moramo storiti. Evropska komisija poudarja, da projekti, ki uporabljajo eh, poenostavljen prikaz stroškov, nimajo tako visoke stopnje napak. Zaradi tega je Evropska komisija v preteklem letu na področju kohezijske politike in pa razvoja podeželja uspodbujala to, ta pristop z poenostavljenimi eh, možnostmi eh, lahko eh, prejemniki in občinski ter lokalni organi zmanjšajo upravno breme in se bolj osredotočijo na dosego rezultatov, še prav posebej, kadar te možnosti temelijo na uh, uresničitvi uh, ciljev uh, projektov. Poleg tega moramo upozoriti tudi na počasno izvajanje v trenutnem programskem eh, obdobju. Eh, v številnih državah članicah eh, še zmeraj v tem programskem obdobju niso bile uporabljene omembe vredne vsote. Države članice, regije, težko uh, poročajo o stopni napak glede na uh, to počasno izvajanje. In uh, to uh, bo imelo posledice tudi za prihodnje načrtovanje. Poleg tega je bila pozno sprejeta uredba decembra 2013 in to je igralo veliko vlogo pri. Uh, povzročanju teh zamud. Ampak eh, v tem začaranem krogu moramo poskrbeti, da ne bo spet prišlo do poznega sprejema nove uredbe. Do decembra 2015 eh, je bilo uporabljenih le 75 odstotkov eh, sredstev iz Evropskega strukturnega sklada in pa kohezijskega sklada to pomeni, da številne države članice ne bodo sposobne popolnoma eh, izkoristiti potencijala finančnih eh, instrumentov. Eh, na ta način tudi ne bomo izkoristili dodano vrednost teh instrumentov in to je njihova temeljna prednost pred običajnimi posojili upam, da se bo situacija izboljšala v tem programskem obdobju, kajti eh, komisija bo imela že več izkušenj z izvajanjem. Predvsem eh, pa moramo poskrbeti eh, za okrepljeno uporabo finančnih instrumentov v obdobju po letu 2020. Hvala, gospod Von. Ste pripravljeni zdaj prevzeti besedo in spregovoriti o postopku razrešnice? Da, oprostite za zamudo. Najprej bi pozdravil to poročilo. Kolegi lahko iz poročila preberejo, da se je stopna napake spet malo znižala eh, pri kohezijski politiki eh, in tudi sicer. Eh, torej stopna napake se stalno zmanjšuje mogoče se malo preveč osredotočamo na to stopno napake. Sam sem tudi podpredsednik v odboru za nadzor proračuna. Včasih se preveč osredotočamo na skladnost, ali eh, je vse pravilno izvedeno, če ne, potem je to že napaka. Mogoče bi se morali od tega malo odmakniti in eh, meriti predvsem rezultate in uspešnost v prihodnosti. Tako bomo zagotovili, da bodo sredstva, ki se porabijo na ravni EU za različne programe, eh, dejansko prinesla rezultate. Eh, in to bo treba upoštevati tudi v naslednjem večletnem finančnem okviru in pa uredbi o kohezijski politiki. Eh, Nastopno napake se preveč gleda samo stališča skladnosti Eh, mislim, da bi morali zagotoviti predvsem, da bo evropski proračun uspešen in da bo prinašal dobre rezultate. Eh, vedno govorimo o poenostavljanju pravil, eh, da bi imeli naprimer enoten set pravil za vse, da bi potem bile možnosti bolj stroškovno učinkovite. To je res, v prihodnje bo treba stvari poenostaviti. In za regije in pa uporabnike Eh, ter upravne organe, bo to res bolje. To so torej tiste stvari, na katere se moramo osredotočiti. Tudi v tem poročilu prebral sem ga in eh, veseli me, da to poročilo eh, kaže tudi v prihodnost in da izpostavlja področje, kjer lahko stvari še izboljšamo. Hvala. Se želi oglasiti še kdo? Ne. Uh. Dobro, potem bom dala besedo predstavnikom komisije. Gospa Klodin Gori, izvolite besedo. Thank you, Hvala, gospa predsednica. Naj se vam najprej zahvalim za uh, vaš uravnotežen osnutek mnenja glede kohezijske politike. Prišlo je do izboljšave pri stopni napake v zadnjih treh letih. Zdaj je ta stopna pod petimi odstotki in sicer prvič v obdobju od 2013 naprej. E, tudi sicer ocenjujemo, da so popravljalni ukrepi dosegli pozitivne učinke. Rada bi povedala tudi, da nove zahteve za obdobje od 2014 do 2020 morajo zagotoviti še nadaljne zmanjšanje stopen napak in sicer zaradi eh, sprejemanja certificiranih letnih računov in zaradi obveznosti, da imamo preostalo stopno napake pod eh, pragom pomembnosti dveh odstotkov. To bo pomembna izboljšava in to je tudi sprememba eh, glede na prejšnja programska obdobja. Mi smo že videli eh, učinke teh novih zahtev in sicer izračunov, ki jih je komisija prejela februarja lani. Eh, stopne napak, o katerih se je poročalo, so bile precej pod dvema odstotkoma. Naj zdaj povdarim še nekaj elementov iz vašega mnenja. Najprej bi prosila za eno spremembo in sicer eh, v točki 3 Eh, kjer piše, ugotavlja, da so bile napake pri državni pomoči pomemben dejavnik, ki je prispeval k ocenjeni stopni napake v kohezijski politiki. To eh, pravzaprav ni res, kajti prvič je letos eh, sodišče res poročalo o nekaj napakah pri državni pomoči, ampak te napake so bile kvantificirane, torej ni bilo učinka državne pomoči na stopno napake letos predvsem eh, je glavni vir, so glavni vir stroški in pa javna naročila. In potem eh, so napake tudi na ravni uporabnikov oziroma upravičencev. To eh, je pomembna sprememba v primerjavi s prejšnjimi leti, kjer je vsekakor državna pomoč in pa seveda javna naročila, naprimer leta 2014 so še bila javna naročila Eh, glavni vir napak, prav tako državna pomoč. Komisijo pozivate naj sprejme preventivne ukrepe v zvezi z državno pomočjo. Tukaj bi vas opomnila na akcijski načrt eh, glede državne pomoči, ki je bil pred kratkim posodobljen. Eh, in to se je tudi že pokazalo in obravnavalo v kontu lani. Potem omenjate zamude pri izvajanju trenutnih programov in pa tudi pri imenovanju organov. Glede tega eh, naj povem, da odstotek eh, imenovanja eh, zdaj dosega 87 odstotkov, smo pa pri porabi sredstev pri 98 odstotkih. Imamo eh, stopno izbora na terenu, ki znaša 44 odstotkov in to se bo k malu prevedlo tudi v prošnje za izplačila. Kar pa se tiče finančnih instrumentov, naj tukaj še dodam, da je eh, sodišče res poročalo, o 75 odstotkih, zdaj pa smo že pri 93 odstotkih. Komisija je tako poročala 1. oktobra pri eh, zaključku in veliko napredka je bilo doseženega v primerjavi z lanskim letom. Rada bi dodala tudi, da plačila v finančnih instrumentih eh, v trenutnem eh, programskem obdobju eh, da se pri tem lahko izognemo tveganju uh, slabe uporabe oziroma podizvajanja? No, kar pa se tiče rezultatov in uspešnosti, pa je tudi prišlo do izboljšav v trenutnem programskem obdobju. Zdaj imamo celovit eh, sistem obveznih indikatorjev eh, glede kazalnikov uspešnosti kot veste, smo to že izboljšali in okrepili. Bomo pa kazalnike za meritev uspešnosti krepili še v prihodnje. E, najlepša hvala, ker ste mi prisluhnili in upam, da boste moje komentarje tudi upoštevali. Hvala vam in hvala za vse uh, komentarje. Um, hvala komisiji pričakujem predloge sprememb in z njimi bom skušala to besedilo eh, izboljšati. Ne strinjam se v celoti z vami, kajti imenovanje organov je leta 2016 predstavljalo problem. Mi govorimo o razrešnici za leto 2016. Če to ni letos oziroma lani več predstavljalo problema, je to super. Eh, očitno smo dosegli napredek eh, in smo bili lani bolj uspešni, ampak leta 2016 pa je to še predstavljalo problem. Zahvaljujem se vam za vse komentarje in predloge. Predloge sprememb pa pričakujem, kot sem rekla, do eh, torka 30. januarja opovdne. Potem bomo imeli uh, priložnost o tem razpravljati in glasovati že na našem naslednjem zasedanju. Najlepša hvala. S tem pa tudi zaključujem dnevni red za danes. Rada bi vas spomnila še, da imamo ob šestih sprejem, ki sem ga omenila že prej. Vsi eh, prisrčno dobrodošli. Hvala. In naj se zahvalim še tolmačem za. Uh,